Hello, everyone. I would like to ask you to take your seats. If you would like to be... Lepo pozdravljeni, prosim, da se počasi usedete na svoja mesta. In na to lahko začnemo s sestankom. Prva točka bo zanimiva. Prisluhnili bomo predstavitvi študije tematskega sektorja, Eh, Evropa. Globalni centr za odlične raziskave. Povabili smo gospod Reinhilde Wögelers, ki je profesorica na Kuleuven. Je tudi raziskovalka v Bruglu od leta 2009. Raziskovalka CEPR, članica Kraljeve Flamske akademije Belgije za znanost in Akademije Evropejane. Od leta 2004 do 2008 je bila na akademskem dopustu, bila je tudi svetovalka pri Evropski komisiji, prav tako pa je bila članica znanstvenega sveta ERC 4 leta in članica strokovne skupine RAIS, pri čemer je svetovala komisarju za raziskave. V tem trenutku je članica odbora urednikov za časnik Science. V študiji se analizira potencijal Evropske unije kot globalnega centra odličnosti na področju raziskav in kot gonila za prihodnjo rast tega sektorja. Eh, študija se tudi ukvarja s tem, kako se k temu lahko pripomore z eh, javnimi viri Evropske unije, oziroma z javnimi sredstvi. Eh, za študijo so prosili koordinatorji odbora ITRE in pri priporočil in pri, uprli se bomo na priporočila te študije, eh, ko bomo zagovarjali naše stališče v posvetovanjih oziroma v pogajanjih s svetom. Zdaj pa kar prosim, gospod um, eh, Vögelers, da nam predstavi izsledke študije. Eh, hvala za možnost, da najprej spregovorimo o študiji in o rezultatih, do katerih smo prišli. K poročilu se vedno lahko vrnete, Sama bi rada predstavila le njegove glavne značilnosti in izsledke. Kot je bilo rečeno že uvodoma, poskušamo ugotoviti, kakšen je potencial Evrope, da bi bila svetovni center odličnosti na področju raziskav. Tako da smo preučili, kakšni so trendi na svetovnem področju znanosti in tehnologij, je, kakšen je položaj Evrope. Na tem področju ugotavljamo, kako je okvirni program k temu prispeval, In pripravili smo tudi priporočila. Zakaj se nam je zdelo smiselno pripraviti takšno študijo? Prvič, prihaja do pomembnih premikov na svetovni ravni pri znanosti in raziskavah. Večino jih verjetno že poznate. Gre predvsem za trend k multipolarnosti. Premik k multipolarnosti. Poleg eh, ZDA, Evropske unije in Japonske, tu nastopa kot novi akter Kitajska. Pravzaprav je to lahko igra, pri kateri marsikdo izgubi. Če bo Kitajska pridobivala na pomenu, lahko Evropska unija marsikaj izgubi, ampak eh, na to lahko gledamo tudi bolj pozitivno. Uh, če bo zmogljivost na svetovni ravni za znanost in tehnologija višja, če bodo prispevali še novi akteri, kot je Kitajska, s tem lahko pritegnemo več talentov, lahko pride do več sodelovanja z novimi talenti, lahko se izkoristi njihova moč in potencial in tako bodo raziskave tekle bolje. Stališče oziroma položaj Evrope je treba preučiti tudi zato, ker imamo okvirni program, nov okvirni program z novimi vidiki. Obzorje Evropa. V okviru tega imamo nov okvirni program, tako da se, se je treba gledati tudi, kako instrumenti pri tem okvirnem programu delujejo. Najprej torej nekaj besed o novem trendu, kako se to področje spreminja. Večino, tako ali tako verjetno že veste, podatke najdete tudi v samem poročilu. Najprej torej glede tega trenda, kaj je najpomembneje pri znanosti in tehnologiji v svetovnem merilu. Kitajska raste zelo hitro in njen vpliv je širok, tako kar zadeva znanost, tehnologije, raziskave in inovacije, tako da gre za najrazličnejše razsežnosti in rast Kitajske na tem področju je res hitra. Če si pogledamo znanost, tam napredujejo izjemno hitro, pravzaprav zdaj eh, grozi že, da bodo izpodrinili ZDA, ki so tam najbolj dominantne, ampak vsekakor jih hitro dohitevajo. Potem pa, če si pogledate tehniške vede, ehm, znanosti, računalništvo, vidimo, da tu napredujejo še hitreje. Ne gre le za kvantitativni vidik. Hitro dohitevajo druge akterje, tudi kar zadeva kakovost. Še pomembnejše vprašanje pa je, v kolikšni meri je ta multipolarnost, nastop novih akterjev nekaj, kar lahko koristi tudi drugim, kako lahko to koristi recimo Evropi. Treba si je ogledati, ali ima Evropska unija dober položaj, da bi lahko izkoristila pojav novih akterjev, pojav multipolarnosti. Uh, Na, pri dvojem nam to lahko koristi mednarodno sodelovanje, recimo, kako aktivna je Evropa pri sodelovanju z drugimi močnimi poli na področju znanosti in kako takšno sodelovanje uporabljamo, da gradimo na svoji odličnosti. Tako da si je treba pogledati torej, kaj se počne mednarodno in kaj se počne lokalno. In potem še drugi vidik, mednarodna mobilnost raziskovalcev. Tudi to je izjemno pomemben način, kako pridobiti odličnost. Mobilnost raziskovalcev, oziroma raziskovalci, ki so mobilni, so običajno tudi bolj kakovostni kot tisti, ki ostanejo samo na enem mestu. In eh, To je tudi eden izmed vidikov, če uspete pritegniti več mobilnih raziskovalcev, s tem tudi izboljšate svojo odličnost lokalno. Seveda je treba upoštevati tudi vidik bega možganov, torej območja, ki jih nadarjeni ljudje zapuščajo. Vendar pa, če imate dobro mešanico, dobro ravnovesje med odhodom in ljudi in pritokom novih ljudi, če vam to uspe, In če vam uspe pritegniti ljudi nazaj, je to še bolje, ker s tem nadoknadite tisto kakovost, ki ste jo morda izgubili drugot. In to je recimo situacija, v kateri lahko zmagajo vsi, če, gre, če obstajajo raziskovalci, ki so mobilni. Kako gre Evropi pri mednarodnem sodelovanju in mednarodni mobilnosti? Ali je v dobrem položaju, da lahko izkoristi multipolarnost ali ne? Če si pogledate mednarodno znanstveno sodelovanje, recimo so publikacije, boste videli, da evropske države vsekakor sodelujejo med seboj. Dosti bolj odprti smo, če se primerjamo recimo s Kitajsko. Mednarodne so publikacije pa ostajajo predvsem na evropski ravni gre torej za notranjo moč, moč našega notranjega trga. To je naša prednost. Vendar pa, eh, kar zadeva sodelovanje izven Evrope, je to tudi pomembna razsežnost. Publikacije, ki jih objavijo evropski avtori, ki sodelujejo s partnerji izven Evrope, iz drugih močnih polov, so dosti bolj kakovostne, kot pa če jih primerjamo s, s publikacijami, ki so objavljene eh, na podlagi znotraj evropskega sodelovanja. Tako da obstaja še dosti eh, potencijala za sodelovanje med partnerji v Evropi in izven nje in s tem bi lahko še izboljšali kakovost publikacij. S kom pa sodelujemo? Kako aktivni smo na področju sodelovanja izven Evrope? ZDA in Kitajska, tam obstaja zelo močna povezava. Kljub razlikam in težavam, ki nastajajo med državama, znanstveno, na znanstveni ravni pa tesno sodelujeta in to, to sodelovanje se samo še krepi. ZDA in Kitajska sodelujeta dosti bolj in te povezave so dosti bolj razvite, kot pa povezave z evropskimi državami. In tu mislimo na večje države, eh, Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Te sodelujejo manj z ZDA in manj s Kitajsko in eh, sodelovanje na tem področju se le počasi krepi. Tako da je veliko potencijala za evropske države, da se lotijo mednarodnega sodelovanja z drugimi najpomembnejšimi akteri na svetu. Predvsem, če vemo, da takšne oblike sodelovanja dosti prej prinesejo uspeh na področju odličnosti. Treba pa je povedati, da Združeno kraljestvo je tista država, ki najtesneje sodeluje z ZDA in Kitajsko. Drugi pomemben mehanizem, ki sem ga omenila, je mobilnost mednarodnih talentov. Na to se osredotočamo v naših analizah in na hitro bom poskušala predstaviti glavne ugotovitve. Opažamo povezave med ZDA in Kitajsko, mobilnost je tu bistveno bolj razvita kot pa pri povezavah z Evropo. Eh, študenti v doktorskih študijih, pravzaprav v ZDA, običajno pridejo iz Kitajske. In to le še raste. Kako pa je s tistimi, ki se vrnejo? Običajno eh, študenti preživijo dolgo časa v ZDA, 90 odstotkov jih je še v ZDA po desetih letih, tako da imajo od tega koristi predvsem, od Z, eh, koristi predvsem ZDA, ko kitajski študenti pri njih doktorirajo in tam tudi ostanejo. V poročilu prikažemo tudi, kako je to situacija, ki koristi obema stranema, ZDA in kitajski morda sicer nekoliko bolj ZDA kot pa Kitajski v tem trenutku. Torej, za ZDA je to prednost, ker imajo zelo um, gosto osredotočenost lokalnih talentov, tisti najboljši mobilni talenti so pa še toliko boljši kot eh, lokalni ameriški znanstveniki raziskave torej tečejo tako dobro, zato ker ima ZDA veliko privlačno moč za tuje študente? To ZDA torej res koristi, ker uspejo pritegniti veliko mednarodnih talentov in veliko jih pride iz Kitajske. Vendar pa eh, raziskovalci tudi zapuščajo ZDA. Sicer so ti nižje kakovosti kot lokalni, uh, raziskovalci so pa še vedno više kakovosti kot marsikdo drug. Odprtost ZDA je torej prednost ne le za ZDA, ampak tudi za tiste, ki jih ta država uspe pritegniti. Tisti, ki pa zapustijo ZDA, so pa še vedno koristni za druge države, za tiste, kamor se vrnejo. Za Kitajsko je ta situacija zelo pomembna ker sicer izgubijo veliko raziskovalcev visoke kakovosti, tisti, ki zapuščajo Kitajsko, so zares izjemno uspešni, izjemno nadarjeni. Najboljši talenti torej zapustijo Kitajsko, večina se jih preseli v ZDA. Tako da gre v tem primeru za beg možganov z Kitajske, vsekakor. Vendar pa obstaja tudi pritok ljudje tudi prihajajo. Sicer so to ljudje, ki so malce manj nadarni kot tisti, ki zapuščajo Kitajsko, so pa še vedno dosti bolj nadarjeni kot marsikdo drug tam. Tudi če tisti, ki se vrnejo, niso ravno najboljši, so še vedno dosti boljši kot tisti raziskovalci, ki so nenehno samo na kitajskem. Tako da gre v vsakem primeru za situacijo, ki koristi obema stranem. Kitajska sicer pošilja svoje najboljše talente ven. Je pa to znova priložnost tudi recimo za Evropo. Ne, da pritegnemo le tiste, ki zapuščajo ZDA, ampak tudi tiste, ki odhajajo z Kitajske. Če pa si pogledamo situacijo znotraj Evrope, tiste države, ki so najbolj odprte, sta Švica, Združeno kraljestvo, pa potem države Severne Evrope. Uh, tako da vsekakor obstaja povezava med odličnostjo in odprtostjo. Tiste države, ki so najbolj odprte, pritegnejo veliko tujih talentov. In ti so običajno dosti bolj nadarjeni kot lokalni raziskovalci in tako se gradi odličnost. Ampak prihaja pa pri teh državah tudi do precejšnjega odliva talentov. Največ jih zapusti Švico, uh, in uh, na drugem mestu je Združeno kraljestvo. Ljudje, ki zapuščajo ti dve državi, so tudi zelo nadarjeni, tako da potem koristijo drugim državam. Sicer gre za beg možganov, vendar pa tiste države, ki te raziskovalce pritegnejo, od tega, imajo od tega precejšnje koristi. Tako da je treba odprtost držav obravnavati z več različnih vidikov. Kar pa zadeva jug Evrope, tam prav gotovo prihaja do bega možganov, ljudje te države zapuščajo in ti ljudje so tudi dosti bolj kakovostni kot tisti, ki v teh državah ostajajo. Ne, tisti, ki se vračajo, so spet bolj nadarjeni kot tisti, ki samo ostanejo v tisti državi, tako da se odličnost s tem izboljšuje vendar pa je v teh državah eh, takšnih vrnitev dosti manj, tako da neto gledano še vedno prihaja predvsem do bega možganov z juga Evrope. Vendar pa je to mehanizem, eh, ki bi ga te države lahko uporabile, da poskušajo pritegniti tiste, ki se vrnejo in tako gradijo na svoji odličnosti. No, naslednje vprašanje, na katerega smo se osredotočili, je kako je okvirni program Evropske unije prispeval k razvoju odličnosti. Proračun se veča, tako da je to dobra novica in to je proračun, ki se osredotoča na odličnost pri raziskavah. To je njegov prvi stebr, zato obstajajo namemni eh, instrumenti ERC, torej Evropski raziskovalni svet, ki se ukvarja predvsem z odličnostjo. Kakšen učinek pa ima ta okvirni program in njegov vse večji proračun. Znanstvene publikacije, ki nastanejo v, oblik, eh, v okviru mm, tega programa, so bolj kakovostne kot povprečne svetovne publikacije. Prav tako je kakovost eh, višja kot običajno je v teh državah. Zato se vsekakor s tem izboljšuje odličnost, ker nastane dosti več kakovostnejših publikacij kakovost je lahko tudi do tri oziroma štirikrat višja kot običajno. In eh, države EU 13 imajo od tega še višje koristi. Instrument ERC deluje eh, tako, da je še bolj ciljno usmerjen na doseganje odličnosti na področju raziskav v državah. Potem smo si ogledali še uh, kako okvirni program mobilizira, zagotavlja mednarodno sodelovanje in mobilnost raziskovalcev. To je tisto, kar prinaša največje koristi, kot sem že povedala. Če si pogledamo mednarodno sodelovanje Evropske unije, se v okvirnem programu spodbuja predvsem znotraj evropsko sodelovanje in to tudi razloži, zakaj so publikacije, ki nastanejo v okvirnem programu, više kakovosti kot tiste, ki ne prejmejo financiranja. Večina takšnega sodelovanja ostaja znotraj Evropske unije. Zelo malo je sodelovanja, ki bi preseglo meje Evropske unije in ki bi dobilo financiranje iz okvirnega programa. če gre za sodelovanje, se torej favorizira sodelovanje znotraj Evropske unije. Tisto sodelovanje izven Evropske unije, ki ga program financira, je pa potem prinaša boljšo kakovost, tako za EU13 kot za EU15. Se pa skuša okrepiti tudi to sodelovanje z državami izven Evropske unije. Drugi pomemben mehanizem je mednarodna mobilnost talentov. Obstaja poseben instrument za podporo tega, štipendije Marie Curie. Sicer lahko tudi z drugimi instrumenti spodbujamo mobilnost, ampak ta instrument služi predvsem temu. Torej, štipendije Marie Curie se tudi osredotočajo na mobilnost znotraj Evropske unije kolikšen del proračuna se porabi za mednarodne štipendije, vidimo, da gre za majhen delež, predvsem za, eh, gre za eh, doktorske študije, ampak eh, lahko bi se to, lahko bi torej marsikaj izboljšali tudi pri tem instrumentu. Večji delež teh štipendij, štipendij je torej namenjen mobilnosti znotraj EU, če gre za mobilnost izven EU, gre običajno za ZDA, sicer tudi Kitajsko, ampak v manjši meri. Štipendije Marie Curie bi lahko pomagale tistim raziskovalcem, ki se vrnejo, ampak eh, proračun teh štipendij je predvsej majhen. To bi se še dalo izboljšati, je pa to eden izmed načinov, kako še izboljševati odličnost. Kakšni so pa obeti in priporočila za prihodnje politike? Mislim, da je že predvsej jasno na podlagi tega, kar sem povedala doslej. Vendar pa je seveda pomembno tudi, kakšna bo prihodnost kakšne, kakšno bo področje znanosti in tehnologij. Bodo ti poli, ki obstajajo zdaj, ti akteri odprti, se bodo zaprli, osredotočili na se. Na to vprašanje še nimamo odgovora. Torej, lahko bodo akteri odprti in povezani, lahko bodo osredotočeni na se. Ampak za odličnost na področju raziskav je najpomembneje to, da znanost in tehnologije na globalni ravni ostane odprte in povezane. Če pa bi se akteri, ti poli, eh, oddaljili in ne bi bili več tako povezani, kaj bi se dalo storiti? No, Kitajska je sama po sebi zdaj že zadosti velika, da se lahko obravnava kot um, akterja, pomembnega akterja, eh, ki bi uspela delovati tudi sama. Za ZDA pa velja naslednje. Tako zelo odvisni so od tega, da pritegnejo tuje talente, da bi jim pravzaprav škodilo, če bi se zaprli. Morda sicer ne, ne mudoma, ker eh, mora za to preteči nekaj časa, ampak s časoma bi pričeli izgubljati na veljavi. Za EU pa je pomembno naslednje. Če bo Evropska unija dovolj notranje povezana in integrirana, nam bo uspelo, ampak še vedno moramo ostati tudi dovolj odprti za izvenevropsko sodelovanje. Tako da z tega vidika je najpomembnejše priporočilo naslednje. Ostati moramo odprti, povezani s preostalim svetom, tako da bomo privlačni kot področje znanosti, kot pol, Treba je še naprej vlagati v znanost, raziskave in tehnologije, kajti tako se pritegne te mednarodne, oziroma tuje mobilne študente. In tako se jih tudi obdrži. Z pogoj za odprto kroženje znotraj Evropske unije pa je, da se dokon, res eh, zgradi in iz, odpravijo ovire na notranjem trgu. Uh, Moramo pa ostati tudi odprti za tretje države, zagotoviti sodelovanje z njimi, zagotoviti, da bodo študenti mobilni, da bodo prihajali k nam, da bodo tudi odhajali k drugim pomembnim akterjem. In to so tista najpomembnejša priporočila. Se pa že veselim vaših pripomb in predlogov. Hvala lepa. Najlepša hvala. Dragi kolegi, ker smo pričeli Malce pozneje vas bom prosila, da se držite predpisanega časa za koordinatorje dve minuti. Gospa Karvaljo. Ja, hvala lepa, dober dan. Hvala, gospa predsednica. Zelo lepo je imeti danes eh, na obisku našo gostjo, že dolgo časa sva prijateljici. Zdaj pa bi zastavila še par pripomp in vprašanj. Najprej. Raziskave v okviru sodelovanja, če jih primerjamo z raziskavami, s katerimi se osredotoča en raziskovalec oziroma en inovator. Povdarjate pomen sodelovanja. Vsi vemo, da so, se, da so bili okvirni programi v preteklosti in zdaj glavno mesto za zagotavljanje takšnega sodelovanja med evropskim raziskovalnim prostorom in drugimi akteri. Na podlagi tega je nastalo veliko člankov in veliko publikacij. Zdaj se pojavlja tendenca, da se da je morda tega sodelovanja manj oziroma da se raziskave izvajo v okviru ene ekipe oziroma enega raziskovalca. No, sama sem res naklonjena odprtosti, odprtosti v okviru znanosti. Znanost mora ostati čim bolj odprta. Potem so tu še inovacije. meni se zdi, da znanost poteka na svetovni ravni, je odprta svetu. Inovacije pa so morda bolj lokalne oziroma regionalne narave. Sodelovanje in odprtost sta tako včasih eh, malce teže zaradi različnih razlogov in prosila bi vas, da kaj več poveste še, od, še o odprtosti na področju inovacij in tehnologij. Hvala lepa. Hvala. S in D, mislim, da koordinatorja ni. Kdo drug? Hm, če ne, potem gospod Labajova. Hvala, gospod predsednica. Hvala za predstavitev, hvala za pripravo študije, ki se mi zdi res zelo koristna. Par kratkih vprašanj bi zastavila. Prvič, kaj bi lahko storili, da bi pritegnili več zasebnih naložb, da bi tako združili javne in zasebne instrumente, tako kar zadeva financiranje, kot tudi naložbe. Kako torej pritegniti tudi zasebne naložbe na področju raziskav? Drugič, Zdaj, ko ste pripravili študijo, ko ste pregledali vse ugotovitve, kaj menite, ali Evropska unija res izkorišča vse sinergije, pri tem mislim tako na sektorske sinergije, torej uh, izobraževanje, industrija, raziskave, pa tudi sinergije pri financiranju. Financiranje Evropske unije, financiranje držav članic in financiranje na regionalni ravni. Kako bi te sinergije lahko izkoristili še bolje? In tretjič, na začetku ste omenili par pomembnih izsledkov glede različnih vrst sodelovanja. Sodelovanje med ZDA in Kitajsko, eh, Združenim kraljestvom in ZDA. Kakšna je podlaga za znanstveno sodelovanje? na tej ravni. In potem še zadnje vprašanje, morda bolj filozofske narave, kako v Evropi zadržati in pritegniti mlade talente. ZDA je uspelo sploh v zadnjih letih pritegniti mlade talente na področju znanosti k njim. Kako pa lahko to storimo tudi mi? Bolj, moramo bolje izobražiti, izobraziti mlade generacije ali se osredotočili na to, da jih pritegnemo z drugih delov sveta. Drugače se bojim, da bo Evropa kmalo ostala prazna, da bodo vsi izredni talenti odšli kam drugam. Hvala lepa, gospod. Gospod ministr. Hvala lepa, vaša študija je zelo pomembna, predvsem, če želimo bolje razumeti naš položaj v svetovnem merilu, ko gre za raziskave znanosti in tehnologije in ko se primerjamo z ZDA in Kitajsko. Sam sem državljan Finske in v severni Evropi pogosto opažamo, da je sodelovanje med nordijskimi državami za nas ključnega pomena. In v vaši študiji to tudi povdarjate, da ne gre le za sodelovanje oziroma odprtost znotraj Evrope, ampak tudi odprtost do drugega sveta in da je to ključno za evropski uspeh. Tako da je to neke vrste mehka sila, ki jo lahko izkoristimo, da bi torej Evropa ostala odprta za mednarodno sodelovanje tudi v prihodnje. In če imate še kakšne uh, komentarje v zvezi s tem, bi jih bil vesel. No, pa še par pripomp imam. Najprej odhodki oziroma poraba na področju raziskav. Na kitajskem vlagajo veliko več sredstev v zadnjem času, tudi v nekaterih drugih državah, v Južni Koreji naprimer ampak večina evropskih držav pa svojega financiranja za raziskave in razvoj ne povečuje in države predvsem na ravni držav članic. Kako torej zagotoviti, da bo celotna Evropska unija vse države članice namenjala več sredstev, vsaj 3% BDP raziskavam in razvoju? Drugič, kako pritegniti znanstvenike tudi v Evropo? Če želimo pritegniti tiste najzvrstnejše talente, je to bistvenega pomena za Evropo. Zato pa potrebujemo tudi odlično infrastrukturo. Kako torej pripraviti dolgoročni pristop na področju ulaganja tudi v infrastrukturo, da bodo mladi talenti oziroma tisti najboljši talenti prišli tudi k nam. To pa pomeni morda tudi odprtost na področju podatkov. Sistem imamo, ki nagrajuje znanstvenike, sistemi morali imeti morda, ki bi nagrajeval znanstvenike, ki bi recimo oblikovali odprte podatkovne baze. Hvala lepa. Hvala za izvedbo te študije in tudi za predstavitev. Hotel sem vprašati nekaj v zvezi s pritegnitvijo talentov iz tretjih držav. Eh, kateri sektori so tisti, ki potrebujejo zunanjo podporo za dosego napredka v primerjavi s sedanjim stanjem? Analizirali smo problem bega možganov iz držav Južne Evrope. To je seveda velika priložnost za mlade raziskovalce, po drugi strani pa to seveda tudi škodi nacionalnim, nacionalnim raziskavam. Ali um, so kakšne rešitve za ta problem? Potem, kateri so tisti dejavniki, ki omejujo pozitivni um, e, e, ki e, preprečujejo, da se raziskovalci vračajo domov. Torej, katere so tiste ovire, zaradi katerih se raziskovalci potem ne vračajo? Hvala lepa. Ne vidim drugih koordinatorjev v dvorani, zato dobijo besedo sedaj drugi člani tega odbora. Kdo želi besedo? In sicer za eno minuto. Prva je na vrsti gospa Marques. Ja. Eh, Najlepša hvala za besedo in za prezentacijo. Moje vprašanje je povezano z odličnostjo in s tem, da raziskovalcev ne pustimo na cedilu. Danes govorimo o tem, kako bi bili bolj vključujoči, ne da bi opustili načelo odličnosti. To pomeni, da bi spodbudili sodelovanje s tretjimi državami. Mi se soočamo z izzivom, kako pritegniti talent in znanje vendar pa je treba tudi pomisliti, kako bi lahko organizirali sodelovanje s tretjimi državami, ne samo z našimi tekmeci, kot sta Kitajska ali ZDA, ampak tudi z drugimi državami, kjer bi lahko razvijali talent in talent tam tudi pustili, ne da bi ga preseljevali sem, da bi razvijali talent preko enakopravnega sodelovanja, skupnih raziskav in razvoja, da bi razvijali talent tudi na najbolj oddaljenih celinah in regijah, kot je naprimer Afrika. Najlepša hvala že vnaprej. Uh, hvala, gospod Fox, za eno minuto. Mikrofon, prosim. Morate vključiti mikrofon. Sem nova, se opravičujem. Hvala lepa za to poročilo, kar zadeva globalno znanost. Um, je i, e, um, torej, um, EU deluje kot nek notranji blok, kar naj bi spodbujalo predvsem tudi konkurenco z ZDA in eh, Kitajsko. Um, um, veliko se je govorilo tudi o tem, da je sicer veliko tega eh, sodelovanja znotraj EU malo pa z tretjimi državami, kar je seveda velika škoda. Pogosto se govori o livu možganov. Uh, imamo uh, seveda talente tudi v Združenem kraljestvu. Um, in uh, Eh, in premalo se mogoče investira na področju raziskav in razvoja doma v Združenem kraljestvu, na drugi strani pa se pritignejo mladi znanstveniki iz eh, Kitajske, In um, ni dobro, če gledamo po talentih in jih iščemo samo zunaj meja. EU e želi sicer biti vodiln, ampak, vodilna, ampak včasih se zdi, da smo sami malo preveč leni na področju raziskav in razvoja. Hvala, želi še kdo besedo, če ne? Prosim spet gospod Vojgelers, da odgovori na postavljena vprašanja. Hvala lepa za vsa ta vprašanja, to so res odlična vprašanja. Če se ta odbor ukvarja s takšnimi vprašanji, potem mislim, da parlament opravlja zelo eh, pomembno delo. Šla bom zelo na hitro skozi ta vprašanja. Marija Grisija. Torej, okvirni program za sodelovanje in kako je to povezano z večjim povdarkom na posameznih eh, ekipah. Vidimo, da so ti, te posamezne ekipe sicer zelo pomembne, vendar tudi delujejo na internacionalni ravni. Torej, tu gre za sodelovanje in tudi za mobilnost talentov. Oba sta pomembna dejavnika in eh, mednarodno sodelovanje sledi pogosto iz tega, da imaš v, ek, v ekipi nekoga, ki si ga pridobil od neke druge inštitucije. Torej, te enotne ekipe in tudi so, mednarodno sodelovanje tu je pod, povezano. Če so te ekipe dovolj odprte, kar zadeva mobilnost talentov, torej ne vidim, da bi to bilo neko nasprotovanje, temveč eh, gre za medsebojno krepitev sodelovanje in tudi delovanje v. Um, um, um, ekipah. Potem nekdo je. Ja, pripomnil, da govorimo o odpiranju, odprtosti in znanosti, o, um, da je to win-win situacija in da pri inovacijah malo drugače. Seveda, bliže, ko prideš k komercializaciji, težje je pri, um, zagotoviti to win-win situacijo, kajti vsak hoče biti boljši od drugega. Ampak vidimo, da inovacije in partnerji, ko se delujejo pri inovacijah, naprimer pri patentih, da to pogosto se dogaja predvsem v državah, kjer um, je zelo izrazita mobilnost talentov in tudi mednarodno sodelovanje. Če imaš veliko mednarodnih eh, eh mobilnih talentov, potem ne ostanejo neki nekem podjetju, temveč tudi se selijo in s tem se vzpostavljajo mednarodne vezi, ki so pomembne za posamezna podjetja. Um, in ta mednarodni pool talentov uh, je pomemben, naprimer za podjetja, da lahko uporabijo njihovo znanje za napredovanje. Torej, odprtost znanosti pomaga, da uh, globalizacijo izkoristimo tudi za inovacije in da to naredijo podjetja s tem, da pritegnejo um, talente in s tem, uh, imajo korist od te uh, globalizacije znanja. Potem drugo zelo dobro vprašanje je, ali EU e dovolj uporablja sinergije med posameznimi instrumenti in tudi sinergije med regionalno, lokalno, nacionalno ravnjo in okvirnim programom. Znotraj okvirnega programa bi eh, lahko izkoristili veliko več sinergij. Um, omenila sem mm, Marie Curie kot Eh, instrument mobilnosti, to bi lahko bolje um, uskladili z instrumentom za sodelovanje. Tu naj bi na vsak način e, še e, poglobili in um, seveda imaš dodatno korist, čim več je sinergij med posameznimi mehanizmi. Ampak e, tudi um, um, lokalno financiranje, ki zagotovi gostovanje teh talentov, je pomembno. Torej potrebujemo sklade za vzpostavitev lokalnega lokalnih infrastruktur in seveda potrebujemo tudi sklade za um, spodbujanje vračanja teh znanstvenikov. kako pritegniti talente. E, to vprašanje je bilo postavljeno večkrat, kako zagotoviti, da bomo pritegnili talente. Tudi zato e, smo izvedli nekatere analize na osnovi anket, vprašali smo, kaj motivira ljudi e, k mednarodni mobilnosti. Um, potrebovali bi mogoče še več teh analiz, kar je zelo pomembno za te mobilne ljudi, ki so zelo talentirani. Torej, razlog, zakaj so mobilni, je, da jim to pomaga v um, raziskovalni karieri. Ta napredek v raziskovalni karieri um, jih motivira, ker hočejo biti pionirji in tudi um, zato iščejo. Eh, odlične raziskovalne priložnosti, torej seveda tudi možnost sodelovanja z drugimi top talenti na tem svetu. In zato imamo to povezavo med odprtostjo in odličnostjo. Um, treba je zagotoviti, da gradiš. Um, Torej, lokalna odličnost je pomembna za to sodelovanje, kajti to iščejo mobilni talenti. To lokalno odličnost. Potem eh, drugo vprašanje med internacionalizacijo in lokalno sodelovanje in tudi eh, vprašanje intra-EU eh, sodelovanje in ekstra-EU sodelovanje, ti dve sta zadevi sta komplementarni, eno ne more zamenjati drugega. Z lokalnim sodelovanjem in sodelovanjem znotraj EU. To je pomembno, da se gradi odličnost doma, vendar to ni nikoli nadomestilo za sodelovanje s tretjimi. Torej, če um, si močan pri notranjem sodelovanju, to krepi lahko tudi zunanje sodelovanje, kajti to um, ti omogoča sodelovanje z močnimi partnerji zunaj. Torej, to ni, ni, da, ne, ni tako, da bi se morali iz, odločiti za nekaj, temveč eh, notranje sodelovanje pomaga tudi pri sodelovanju z odličnimi um, ustanovami zunaj. Uh, Potem dostop do raziskovalne infrastrukture je bil omenjen, tudi tu je nekaj, eh, kar iščejo mobilni talenti, možnost, da uporabljajo naj, um, um, um, torej infrastrukture, ki so um, na zadnjem stanju, to pomaga pritegniti um, mobilne raziskovalce, torej treba je seveda um, povezati instrumente, ki jih imamo za financiranje infrastruktur Marie Curie in drugo, tako bi um, lahko um, bil um, uspeh um, večji. Potem brain drain, odliv možganov, beg možganov za južne države. Kakšna je rešitev za to? Um, pomembno je, Eh, ne moremo um, ustaviti bega možganov, če bi preprečili odhod. Um, kako to rešiti? Um, torej, poslite jih drugam, vendar zagotovite, da se bodo vrnili. Torej, gre za omogočanje odpiranja in ne za zapiranje. Treba je zagotoviti, da se vrnejo in treba je odpraviti ovire za vrnitev. In katere so te ovire? um, vrnili se bodo domov, če so prepričani, da jih to ne bo oviralo v znanstveni karieri. Torej, zato morate vzpostaviti dober lokalni raziskovalni sistem. Ampak ni nujno, da je to samo lokalni raziskovalni sistem neke države, temveč tu moramo graditi na evropski velikem raziskovalnem prostoru, ki naj zagotovi vrnitev teh ljudi. Um, moramo ostati odprti in graditi evropsko razisko, evropski raziskovalni prostor območja. To bo um, na vsak način spodbudilo odlične raziskovalce, da se bodo vrnili. In to je um, povezava med odličnostjo, kohezijo in vključitvijo. Uh, e, uh, e, um, inkluzijo, torej talenti eh, so kanal za gradnjo odličnosti in če želimo imeti odličnost, moramo imeti mobilnost in tako eh, se zagotovi tudi kohezija in vključitev. Te zadeve um, niso konfliktne med sabo, če želimo vključitev in uh, inkluzijo, potem moramo investirati v odpiranje, v odprtost, kajti tako se zagotovi vzpostavitev odličnosti na velikem, večjem obsegu. In potem ali obstaja tudi neka lena pot. Um, Ehm, torej da raje pritignemo Kitajce, kot da bi investirali v naše strokovnjake, take li ne poti ni, kajti pritegnitev Kitajcev oziroma najboljši Kitajci bodo prišli samo v najbolj odlične, loka, najbolj odlične lokalne okolja. Če nimate močne znanstvene baze, um, doma, um, najboljši Kitajci ne bodo prišli in zato ni neke line poti, uh, lenobne poti. Um, um, uh, tisti talenti, eh, če želimo pritegniti dobre, uh, odlične talente od drugot, moramo investirati v lastne znanstvene infrastrukture. Hvala za to zelo uh, dobro predstavitev, tudi študija je zelo um, dobra in omogoča in bo izhodišče za razprave o naslednjem okvirnem programu. Hvala, um, gospa Begolars, prepričana sem, da se bomo še srečali. Vi ste um, um, odlična znanstvenica za to področje in se vam želim danes zahvaliti za obisk v našem odboru. Hvala. Uh, Kolegice in kolegi, sedaj pa pozdravljamo med nami gospoda Juhana Lepasarja, ki je nov ki je kandidat za izvršnega direktorja Agencije Evropske unije za kibernetsko varnost ENISA. Prisrčno dobrodošli na naši seji želim vas opozoriti, da na osnovi 36. Eh, odstavka eh, akta o kibernetski varnosti, ki ureja agencijo ENISA, je treba kandidata za izvršnega direktorja povabiti v parlament, da se predstavi. Torej, ta razprava je predvidena za eno uro. Torej, um, in um, upam, da bomo dobili seveda tudi koristne odgovore na naša vprašanja. Vsi si želimo plodno razpravo. Gospod Lebasar, beseda je vaša. Hvala, gospa predsednica, gospe in gospodje, dragi. Eh, Drage poslanke in poslanci, hvala, da ste mi dali priložnost, da se predstavim in da razpravljam o tem, kaj lahko naredi Enisa za um, okrepitev kibernetske varnosti v Evropski uniji. Kibernetska varnost ni samo tehnični izziv, um, kar bi bilo uh, Eh, bi bilo samo v stroki strokovnjakov, temveč to je seveda tudi družbeno vprašanje. Nov akt o kibernetski varnosti je začel veljati eh, letos in to je hrbtenica za delovanje predvsem digitalnega notranjega trga, kaj ti gre za vse velike naše, našega, drža, našega življanja in tudi za spodbojanje gospodarske rasti. Kibernetska varnost eh, mora ščititi temeljne pravice tudi na spletu in tu gre za tele telekomunikacije, za zdravje, za financiranje, za promet in tako naprej. Ob, eh, trdnih nacionalnih eh, rešitvah, To zahteva predvsem ekspertizo um, in tudi zmogljivosti, tako da bomo kos spreminjajočim se tehnološkim vidikom. In zato um, je kibernetska varnost pomembna tako na nacionalni kot na evropski ravni. Enisa mora zagotoviti veliko, kiber, veliko obseg kibernetske varnosti na, uniji, na ravni Evropske unije. Uh, tu, um, Eh, mora olajševati sodelovanje in gradnjo zmogljivosti. Udo Helmbert, ki je bil doslej izvršni direktor, je veliko prispeval k izboljšanju zmogljivosti agencije v zadnjih eh, desetih letih in zato se možem zahvaliti. Ampak eh, sedaj, ko kibernetska varnost postaja bolj pomena v vseh političnih sektorjih in ko so izzivi vedno bolj večplastni, je komisija sprejela um, um, zakonodajni okvir. In to naj bi vodilo tudi k temu, da smo vodilni na področju kibernetske varnosti. In želim se zahvaliti eh, eh, prejšnjemu predsedniku gospoda, gospodu Buseku in gospod, gospe Angeliki Niblar, ki se je ukvarjala s tem dosjejem in tudi vsem, ki so eh, prispevali k okrepitvi kibernetske varnosti, Pilar, Kastiljo in tako naprej. Na splošno se želim zahvaliti Evropskemu parlamentu, da nam zagotavlja zakonodajni okvir, tako da bo agencija um, lahko ustrezno izvajala svoje delo. Um, um, ta zakonodajni okvir eh, bo za kibernetsko varnost to, kar je uredba o varstvu podatkov. Eh, in sicer gre predvsem za upanje. Ta regulatorni okvir pa šele nastaja, kaj te države članice ga šele začne, začenjajo izvajati. In akt o kibernetski varnosti je začel veljati letos poleti. Agencija ima trajni mandat, da pomaga Evropski uniji, da v celoti operacionalizira ta sistem in ga Eh, izkoristi v največji možni miri. Gre seveda tudi za vzpostavitev kataloga potreb Evropske unije v novem zakonodajnem eh, prostoru. Kako eh, bo naj bi se Eniza razvijala v naslednjih letih? Predvsem tudi, kar zadeva certifikacijo um, za kibernetsko varnost. Um, Ka agencija naj bi prispevala k boljšemu skupnemu razumevanju tega, kako razumeti cilje eh, ustrezne direktive in kako tudi reševati probleme, ki lahko nastajajo. In sicer gre za eh, kakovostno analizo um, kibernetske varnosti v posameznih državah in na posameznih sektorjih. In državam članicam lahko pomaga skupino za sodelovanje, za širitev najboljših praks, da imamo skupno razumevanje ključnih konceptov in da pomagamo pri oblikovanju smernic v sinergiji eh, z eh, vsemi za to pristojnimi um, organi Evropske unije. Um, treba se je zavedati predvsem tudi novih izzivov, izzivov na področju kibernetske varnosti, naprimer Eh, kritične infrastrukture, um, internet v oblakih in tako naprej. Države članice morajo graditi zmogljivosti s tem, da ohranjajo omrežje strokovnjakov in tudi pul eh, kompetenc v Evropski uniji, ki jih lahko uporabimo za ciljno usmirjeno pomoč. Potem gre seveda tudi za oceno stanja kibernetske varnosti in odpornosti in sistematsko napredovanje prihodnost in na osnovi inputa zasebnih in javnih eh, eh, deležnikov in tudi drugih. Agencija lahko olajša sodelovanje. Ehm, in gradi zaupanje med pomembnimi akterji, lahko eh, spodbuja dialog med državami članicami. Tu gre predvsem za ekipe za hiter odziv in eh, to je možno z različnimi platformami. In tudi vaje kibernetske varnosti, ki naj bi se izvajali vsake dve leti, prispevajo k krepitvi zaupanja. Potem eh, lahko to pomaga državam članicam um, da se učijo iz uh, primerov, ki so zgo se zgodile v preteklosti. In treba je predvsem um, spodbujati dobro kibernetsko kulturo s tem, da se angažiramo proaktivno in odprto z vsemi deležniki za širjanje dobrih praks pri, uh, na osnovi pristopa upravljanja tveganja. Um, In to, kar piše v aneksu direktive, v prilogi direktive, um, ko gre za um, prakso razkrivanja, razkritja. Um, um, akt o kibernetski varnosti pomeni, da mora agencija pomagati državam članicam pripraviti operativne načrte za uh, vzpostavitev sistema certifikatov kibernetske varnosti v državah članicah, pri čemer je treba zagotoviti sinergijo z raziskovalno skupnostjo. Um, treba je izkoristiti sinergije z sedanjimi okviri za na certificiranje. Agencija mora oblikovati odprt okvir, eh, ki bo zagotovil uvajanje eh, simo, sim certificiranja, kar naj bi koristilo vsem stranim. Agencija mora predvsem um, se opredeliti na obstoječo ekspertizo na različnih področjih certificiranja v Evropski uniji. Um, in um, skupina za certificiranje mora tudi zrcaliti različne interese. Evropski organi in deležniki um, morajo sodelovati um, In ta schema mora biti seveda tudi atraktivna. Um, in treba je pritegniti predvsem MSP-je. Gre eh, seveda za um, varnost na različnih področjih in niza mora eh, postati tudi bolj vidna. Agencija mora tehnično znanje o kibernetski varnosti eh, posredovati na razumljiv način tudi za nestrokovnjake. In eh, tako bomo pridegnili večjo eh, javnost. Evropa Enisa eh, bo tako izpolnjevala svoj mandat in tako bomo postali tudi bolj odporni v različnih sektorjih in bolje razumeli izzive, ki so pred nami. Razen tega se s, eh, bomo s tem eh, izpolnili tudi cilj. Eh, Eniza ne more tega zagotoviti sama, kajti nima neomejenih virov. Mora se um, um, um, poslužiti predvsem tudi znanja v državah članicah in mora vzpostaviti zavezništva in um, sodelovati v omrežju. Eniza se mora povezati z drugimi organi in tudi zasebnim sektorjem. Katalog Enize o regulatornem okviru Eh, se mora zrcaliti tudi v programskem dokumentu Enize. Upam, da bom lahko pomagal pri oblikovanju operativnih ciljev, eh, ki eh, bodo vključevali glavne naloge. Enisa mora ohranjati tudi dobre standarde finančnega upravljanja. In Enisa je agencija, ki se je v preteklosti soočala z velikimi izzivi na področju um, kadrovskih virov in mnogi izzivi eh, so omenjeni tudi v poročilu Evropskega parlamenta o Enizi. To je bila agencija v prehodu um, z, um, in tudi sedež se je spreminjal. Torej, um, in tudi nov dogovor o sedežu Enize bo olajšal delo temu organu, kajti tako bo lahko um, lažje izvajala svoje pomembne naloge. Trajni mandat um, bo lahko premagal določene negotovosti, predvsem tudi za osebje Enize. Ampak to ne bo dovolj. Potrebujemo odprto kulturo sodelovanja. Um, in um, prepričan sem, da agencija um, lahko bolje uporabi talente v Evropski uniji, ne da bi spodkopavali neodvisnost enize in tudi pristojnosti držav članic. Um, um, um, um, potrebujemo. Um, um, torej omrežja strokovnjakov, določeno rotacijo in tako naprej. In to bo zagotovilo večje zaupanje. Želim se na koncu zahvaliti odboru um, za podporo Enizi in tudi za to, da se zagotovi trajni mandat za delo in tako, za to, da imamo trajno zakonodajno podlago za naše delo. Upam, da bo ta izmenjava mnen samo začetek trajnega dialoga med agencijo in odborom in da bomo skupaj našli najboljše poti, kako bo agencija lahko izpolnjevala potrebe Evropske unije v zvezi s kibernetsko varnostjo. Hvala. Hvala lepa za predstavitev, kolegice in kolegi. Vsak dobi besedo za maksimalno dve minuti. Prva je na vrsti gospa Karvajo. Dve minuti. Hvala, gospa predsednica. Hvala, gospod direktor, in čestitke za imenovanje. Vi ste bili imenovani v zelo um, težko funkcijo in nekatere teh težav ste omenili. In sicer je to težko tudi zato, ker je tako pomembno. To je še kako pomembno za Evropo in razen tega to področje postaja vedno bolj pomembno. To je tehnično kompleksno in politično kompleksno. In imamo agencijo, ki je v prehodnem obdobju z eh, številnimi problemi, z eh, težavami, kar zadeva sedež, kar zadeva proračun, kar seveda vpliva na pridobivanje sodelavcev. In moje glavno vprašanje konkretno. Kaj boste storili, da boste zagotovili, da boste rešili te pragmatične in praktične probleme, in kaj nam lahko poveste, da nas bo, in kako nas lahko pomirite, da da na osnovi izkušenj iz preteklosti ali lahko um, um, poveste, um, kakšne so vaše osebne značilnosti, zaradi katerih eh, bomo lahko zaupali, da boste sposobni reševati te probleme na um, nacionalni, na evropski ravni, na mednarodni ravni. Um, vaše izkušnje iz um, sodanje poklicne karijere, katere so tiste izkušnje, ki nas bo, lahko pomirijo, da ste prava oseba na pravem mestu? Hvala lepa. Hvala. Madam, uh... Najlepša hvala, gospa Kalurant. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Veliko veselje mi je, da vas vidim tukaj, gospod Lepasar. Čestitam vam za imenovanje. Veselje mi je bilo, ko sem vas poslušala, ko ste predstavili konkretne ideje, konkretne načrte za izvajanje pravnega, zakonodajnega okvira, konkretne ukrepe, proces certifikacije, kibernetske higijene. Vsa ta vprašanja so izjemno pomembna, kot je stonka in kot predsedojoča komisije stabilnosti kibernetskega prostora sem vas imela priložnost videti v akciji na delu. Zato nimam nobenega dvoma, da boste svoje delo kot izvršni direktor opravljali odlično. Vem, kako delate, zelo dobro vem, da poznate to področje in eh, da ste sodelovali tudi pri prejšnjih pripravah zakonodaje. Moje vprašanje se glasi, prav imate, ko pravite, da kibernetska varnost ni samo vprašanje za posamezne države članice. Potrebujemo vključujoč pristop, več deležniški pristop in kibernetska varnost ni samo vprašanje posameznih držav članic. Pod sodelovati moramo z deležniki, z zasebnimi podjetji. Uh, um, z akademiki, z nevladnimi organizacijami. Kako si vi predstavljate take vrste sodelovanja? Hvala. Najlepša hvala, gospa Kamen. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Imam bolj splošno teoretično vprašanje, potem pa dve bolj konkretni vprašanji. Splošno vprašanje se glasi, kakšen je vaš vidik glede obramne razsežnosti na področju kibernetske varnosti? Menite, da bi bilo pametno, da Evropska unija uloži več v kibernetsko varnost tudi za namene boja proti terorizmu in za zaščito pred terorističnimi in drugimi napadi? In še konkretno vprašanje, kakšno je lahko sodelovanje med Deniso in med Centrom za kibernetsko varnost in tudi nacionalnimi organi? Ta center imamo zato, da spodbudimo nadaljne raziskave na področju kibernetske varnosti. Zanima me, kako vi vidite možnosti za sodelovanje med eh, nacionalnimi mrežami za kibernetsko varnostjo s tem centrom, če se dopolnjujejo in kakšna bo vloga vaše agencije za to, da identificirate projekte, ki bi jih lahko financirali iz sklada Digital Europe in iz um, nacionalnih omrež za kibernetsko varnost. Najlepša hvala. Gospoda Nini Stani, ga bo kdo nadomestil? Se lahko predstavite, prosim, ker ne vidim, kaj piše na tablici. Hvala lepa. Najlepša hvala za besedo. Veliko veselje mi je, da imam priložnost se pogovorim z vami, gospod Lepasar. Zanima me nekaj v zvezi z vašim življenjepisom. Študirali ste oblikovanje, arhitekturo in politične vede. To je malce presenetljivo za nekoga, ki je na najvišjem položaju v zvezi z informacijsko tehnologijo in kibernetsko varnost v Evropsko, Evropski uniji. Verjetno ste že prepričali vse člane tega odbora, da ste najboljši kandidat za to, zato bi vam rad. Eh, vprašal nekaj v zvezi z eh, prihodnostjo, kako boste vi pripravili strateške načrte in eh, kakšni bodo kazalniki smotrnosti in uspešnosti, s katerimi boste merili uspešnost vaše organizacije. Zanima me, kakšne vaše mnenje glede tega. Lahko tudi poveste kaj na kratko o kibernetskem incidentu, ki se je zgodil leta 2017 ko so ugotovili, da so estonski čipi izpostavljeni napadom. Lahko kaj poveste o vaših izkušnjah, glede na to, kakšni so najboljši načini za zaščito sistemov, gospod Bork? Hvala. Tri vprašanja imam. Prvo, želim vedeti, Kateri ukrepe bo izvedla Eniza za izboljšanje odpornosti mreže in um, omejila tveganja pri uvajanju mreže 5G? Eh, in ali ste se strinjate, da da preprečimo odvisnost od enega ponudnika komponent, da bi morali spodbuditi interoperabilnost v dobavni verigi, tako da bi imeli več ponudnikov in tudi modularne komponente. In zadnje vprašanje, želim vedeti, ali obstaja strategija za to, da bi um, preprečili to popolno um, odvisnost, tehnološko odvisnost od drugih. Najlepša hvala, gospod Tosanovski. Govoril bom v materinščini. Najlepša hvala za besedo. Najprej bi vam rad čestital za imenovanje na ta položaj gre za zelo pomemben položaj, pomembno Evropsko agencijo, ki bo vedno bolj relevantna v naslednjih letih. Rad bi vam zastavil vprašanje glede zakonodajnega akta o kibernetski varnosti. Tam smo razpravljali o tem, če morajo nekateri vidiki in elementi ostati prostovoljne narave ali obvezne in obvezujoče. Še vprašanje glede omrežja 5G. Boste tam začeli izdajati certifikate, kajti to je seveda povezano z gospodarskim vidikom. Izkazalo se je iz razprav, da ni jasno, kje so meje. In še drugo vprašanje. V odboru ITRE sem vedno znova povdaril, kako zelo pomembno je, da vse evropske agencije deluje, sodelujejo med seboj, kajti ena sama agencija ne bo nikoli zmožna zagotoviti kibernetske varnosti. Zato me zanima, kako vi vidite sodelovanje z agencijami, ki delajo na področju kibernetske varnosti. Kakšne izkušnje imate s tem in kako si vi zamišljate takšno sodelovanje? Najlepša hvala. Sedaj predajam besedo članom odbora. Dve minuti boste imeli za vprašanje. Gospa Nibler je prva. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Tudi sama bi, bi vam rada najprej čestitala za imenovanje na položaj izvršnega direktorja Agencije za kibernetsko varnost. Imam pripombo dve vprašanji. Kot veste, smo se tukaj v Evropskem parlamentu vedno znova borili za to, da bi emisi dodelili pomembno vlogo to strani tudi držav članic in tudi komisije. Zato smo si prizadevali, da bi vam dali čim več pristojnosti, da boste lahko delovali suvereno in da boste. Um, te pristojnosti lahko tudi izvajali. Enisa naj ne bi bila sekretarijat, komisija ali držav članic, ampak mora postati neodvisna in samostojna agencija. Zato sem zelo vesela, da ste vi prevzeli vodstvo te pomembne agencije. Imam dve vprašanje glede kibernetske varnosti in zakonodajnega akta v zvezi, uh, o kibernetski varnosti. Uh, Rada bi vas vprašala nekaj o, o zvezi s programom za tekoče delo. V zakonodajnem aktu smo predvideli tudi nekakšno skupino za certifikacije deležnikov. Zanima me, kako to poteka, to pri tem sodelujete in še zadnje vprašanje, imate precej novih nalog in tudi nekaj nalog, ki jih je Nisa prevzela že dolgo tega. Zanima me, kakšne so vaše osebne prioritete za naslednje mesece. Najlepša hvala. Sedaj pa gospa Leta Markeš. Najlepša hvala. Najprej bi vam rada čestitala za vaše imenovanje. Kibernetsko varnost je zelo pomemben izziv, ne samo tehnični, ampak tudi političen in eh, socialen, kaj ti za to potrebujemo zaupanje naših državljanov v enotni digitalni trg. Sedaj pa konkretno vprašanje. Govorila bom portugalsko. Prvo vprašanje je povezano z Evropskim centrom o kibernetski varnosti. Zanima me, kakšne človeške vire boste tam imeli, uh, bo prišlo do podvajanja pokrivanja pri stojnosti, zdaj ko smo ukrepili enizo, lahko do tega pride. In še drugo vprašanje, kibernetska varnost v pomorskem transportu. Imamo odlično poročilo z leta 2011, ki ga je treba posodobiti z novimi podatki in informacijami. Moram zagotoviti večjo varnost tudi na tem področju, ki je zelo pomembno za evropsko gospodarstvo. Zanima me, če ima imate kakšno idejo ali predstavo o tem, kaj konkretnega boste storili na tem področju. Najlepša hvala. Hvala lepa. Gospa Del Castillo. Ah, Čestitam eh, za imenovanje na ta položaj. Tudi sama sem imela priložnost v prejšnjem sklicu sodelovati z vami, kot se verjetno spominjate. Vi se boste sedaj soočali z izzivom boljšega sodelovanja z državami članicami, agencijami, kako razvijati nove pristojnosti in tako dalje. Istočasno pa moramo vzpostaviti mednarodno sodelovanje in mednarodno politiko na tem področju. Kibernetske varnosti ne moremo reševati sami v Evropski uniji. Evropska raven ni dovolj. Zato me zanima, kako bi lahko razvijali pristojne politike z našimi mednarodnimi partnerji, sodelovanje na področju raziskav kibernetskih varnosti, eh, um, krepitev zmogljivosti in tako dalje. Vse to je zelo pomembno. To ne more čakati na to, da najprej opravimo interne naloge. Zato me zanima, kaj nam lahko poveste v zvezi s tem. Najlepša hvala in še enkrat čestitke. Najlepša hvala, gospod Gajer. Najlepša hvala, gospa predsedujoča tudi sam bi se rad pridružil vsem, ki so vam čestitali, gospod izvršni direktor. Imam nekaj konkretnih vprašanj. V zvezi s proračunom in eh, nadzorom nad proračunom. Zanima me, kakšno kakšen sporazum je sklenila Enisa s uh, Grčijo. Tukaj smo imeli Heraklija najprej, zelo težko je bilo pritegniti osebje, mednarodni problem je bila težava za um, družine osebja. Heraklion je prejemal navodila iz Aten. Torej, prišlo je do agencije, ki ima dva sedeža. To je neočinkovito. Zanima me, če ste z novim sporazumom te bistvene težave rešili. Uh, hvala lepa, gospa Kitrdal. Najlepša hvala. Najlepša hvala za vašo predstavitev. Uh, rada bi vam čestitala za imenovanje. Rada bi vam zastavila vprašanje, kaj ti postalo je jasno, da smo samo na začetku računalniških posegov, kibernetskih napadov in tako dalje na našo družbo. To ogroža naše demokratične institucije. Videli smo, da je to okolje postalo vedno težje. Jan Stoltenberg, eh, generalni sekretar NATO, je dejal večkrat, da se bo NATO spopadal na področju kibernetske varnosti tako učinkovito kot v zraku na morju ali na kopnem. In da to pokriva peti člen. Zanima me, kako bi lahko Evropska unija delovala v tem zelo zapletenem okolju, v okviru sodelovanja s deležniki, istočasno pa, da bo zagotovila severinost držav članic. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Gonzales Casares. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod Lepasar, čestitam vam za imenovanje na položaj izvršnega direktorja ključno pomembne agencije Evropske unije, ki je bila zadnjo reformo okrepljena. Dali smo ji več pristojnosti, več zmogljivosti in več virov. Vemo, da se soočamo z več grožnjami na področju kibernetskih varnosti tudi v primeru volitev. Soočamo se tudi težavami infrastrukture 5G. 5. julija sem zastavil vprašanje komisiji v zvezi z zahtevami, da bi do 30. junija države članice morale opraviti oceno v zvezi z mrežo, omrežjem 5G. Vidim, da pet držav članic ni opravilo te ocene. Zanima me, kakšne bodo posledice in kaj boste storili za to, da bodo vse države članice izpolnile svoje cilje. Če sem prav razumel, imamo do 30. oktobra čas, da zapolnimo vrzeli, ki obstajajo na tem področju. In še vprašanje v zvezi z kitajskimi podjetji. Podpredsednik Ansip je dejal, da moramo biti zelo zaskrbljeni zaradi delovanja nekaterih kitajskih družb. Hvala. Hvala lepa. Še kdo? Tudi sama bi rada zastavila vprašanje. Glede na to, da smo veliko govorili o mrežju 5G danes do povdne in da rada bi se navezala tudi na vprašanja nekaterih kolegov. Menite, da bi Enisa morala podati mnenje glede opreme, ki jo uporabljajo operaterji oziroma da jih spodbudi, da uporabijo interoperabilno opremo v omrežju 5G. Včeraj smo videli, da obstaja sporazum med ZDA in Polsko o omrežju 5G. Ta sporazum je bil podpisan včeraj. Omenjena je tudi varnost omrežja 5G lahko Enisa spodbudi oblikovanje konsolidiranega okvira za to, da bi zauzeli skupen pristop držav članic, ko gre za varnost omrežja 5G. Ali bo sedaj tako, da bo vsaka država začela podpisovati svoje lastne sporazume? Najlepša hvala, sedaj pa imate besedo vi. Veliko vprašanj smo vam zastavili, veliko ste si zapisali. Z veseljem pričakujemo vaše odgovore. Najlepša hvala, najlepša hvala za vaše zanimanje, za interes v zvezi z NISO in kibernetsko varnostjo. Kot vidimo, se vsi strinjamo glede tega, da je kibernetska varnost izjemnega pomena, zato je tudi nadzor nad izvršnim direktorjem NISE pomemben. Zato se vam zahvaljujem. Zahvaljujem se vam tudi za to, da ste temu področju namenili veliko časa in da v emisiji vidite priložnost za Evropo, da začnemo z spodbujanjem te, teh vprašanj. Vem, da ste mi dodelili samo eno uro časa, vendar pa se bom z veseljem vrnil če ne bo mogel odgovoriti na vsa vprašanja. Naj začnem s mojimi izkušnjami in eh, sposobnostmi in znanjem, ko gre za vodstvo Enise. Vidim, da se strinjamo glede vizije o Enisi. Ko sem se odločil za sodelovanje na tem razpisu, sem vedel, da moje znanje in izkušnje eh, predstavljajo prednost ne samo eniso, ampak tudi za celotno Evropsko unijo. Pet let sem preživel v kabinetu podpredsednika Ancipa, ki je delal na področju digitalnega trga in digitalne Evrope. Tam sem spremljal razvoj in pogajanja več kot 30 zakonodajnih aktih kjer smo sodelovali z več deležniki na več različnih področji politik. Tako sem dobil velik in poglobljen pregled na tem, kako deluje celotna mašinerija, komisije in generalni direktorati, sektori in politična področja, ampak sem spoznal tudi vidike in poglede držav članic, kot tudi samih deležnikov. Vodil sem pogovore v zvezi s kibernetskim aktom, ki je sedaj podlaga za delovanje Enise. Ko sem bil eh, direktor eh, v eh, estonski vladi in ravno takrat sem bil nadomestnik direktorja, ko je Estonija doživela kibernetski napad. Takrat eh, so mi dodelili nalogo, eh, da oblikujem nacionalno politiko v zvezi z odzivom na takšen napad. Bil sem prvi estonski uradnik, ki je premišljal o tem, kakšen okvir potrebujemo za boj proti kibernetskim napadom. takrat mislim, da smo začeli razmišljati o direktivi o informacijski in kibernetski varnosti. Seveda sem začel svoj študij na področju notranjega oblikovanja, tega študija eh, nisem zaključil, nažalost, vendar pa sem potem vseeno začel študijem evropske politike. Vedno sem se zanimal za širjenje eh, evropskih vrednot, še posebej sedaj tudi na digitalnem področju in tudi na področju kibernetske varnosti. Menim namreč, da lahko skupek Evropske unije stori dosti več kot posamezni deli. Vem, da lahko prispevam k nisi tudi razumevanju tega, kako zelo pomembna je kibernetska varnost, ne samo zaradi tehničnih izzivov, ampak da je to področje pomembno za več politik, ne samo v sektorjih, ki so omenjeni v tej direktivi, kot so transport in tako dalje, ampak onkraj tega. Kibernetska varnost se tiče vseh političnih resorjev. V zadnjih letih iz mojih izkušenj vem, da se ne zavedajo vsi politiki tega in tudi to je vloga enise. Ak, zakonodajni akt o kibernetski varnosti vseboje tudi nalogo, da spodbuja zavedanje o tem, kako zelo pomembna je kibernetska varnost. Mislim, da to lahko storim znotraj enise. Mislim, da lahko skupaj povežem različne sektorje, zato da učinkovito lahko združimo. Različne ravni razumevanja in boja proti kibernetskim napadom v Evropi, toliko mojih izkušnjah in znanju. Gospa Kaloranti je zastavila vprašanje v zvezi s tem, kako različni deležniki gledajo na delo Enise. Enisa ima več strukturnih platform, ki jih mora uporabiti, ko gre za zasebne deležnike. Ima svetovalni organ, na podlagi novega zakonodajnega akta pa bomo imeli novo skupino deležnikov. Gospa Nibler je vprašala, kako daleč smo s temi pripravami. Mislim, da smo že poslali določen poziv deležnikom, kjer smo dejali, da tisti, ki se za to zanimajo, lahko, se lahko prijavijo. potrebujemo več raznolikih eh, interesnih skupin, kjer ne bo sodelovala samo industrija, mora odražati interese Evropske unije kot celote, družbe kot celote in različnih sektorjev družbe. Povezati se moramo s raziskovalci, s potrošniki, z akademiki in poskrbel bom za to, da bodo tam zastopani. Enisa se mora tega zavedati. Povezovati se mora z državi članicami, mora pa delovati širše in zauzeti vse različne elemente naše družbe. Mislim, da smo imeli tudi vprašanje v zvezi z delovnim programom, s cili in s kazalniki uspešnosti in če bi te morali spremeniti na podlagi nove, novega zakonodajnega okvira če si pogledate delovni program. Ta program smo strukturirali na podlagi šestih prioritet, certifikacije, sodelovanje in tako dalje. Struktura je zelo dobra. Služila bo tudi za nov zakonodajni okvir. Če pa si pogledate nove operativne cilje in uh, cilje uspešnosti, ki jih moramo doseči, potem boste videli, da mora objaviti študije, organizirati dogodke, kjer bomo združili deležnike. Enisa mora zgraditi tudi mreže strokovnjakov znanja na več področjih. Združila bo znanje iz različnih področji, ki ga lahko uporabimo, ko bo kdo potreboval našo podporo in pomoč, in da bomo vzpostavili tudi sodelovanje in zaupanje med različnimi stranmi. To je treba storiti na več različnih političnih področjih in političnih resorjih. Zato ne bomo uporabili samo zunanih virov, in uporabljali že izdelane študije, ampak bomo spremljali objavljanje in tukaj upoštevali razvoj znanj, tehnologije in sposobnosti. Tega znanja pa nimamo samo v javnem sektorju, pa predvsem in v zasebnem sektorju. Evropska unija ima ogromno znanja na področju kibernetske varnosti in eh, tudi na področju eh, razvoja raziskav. To moramo sedaj združiti na enem samem mestu, da bo Evropska unija lahko imela koristi od tega znanja. In sedaj še center za znanje o kibernetski varnosti, če bo to dopolnjevalo Enisa ali se bo pokrivalo, to je bilo vprašanje. Naloga Enisa je, da ponuja strokovno znanje, vendar pa da opravi tudi analize prihodnosti. Enisa je opravila analize ozračja in okolja in opozorila na možne grožne in nevarnosti, ki jih je treba upoštevati. Enisa to počne v sodelovanju z več drugimi evropskimi agencijami. Te mreže sodelovanja pa moramo okrepiti in razširiti. To smo videli tudi v primeru drugih evropskih agencij. Enisa lahko lahko uporabi njihovo znanje, zato je treba tesneje sodelovati z vsemi agencijami. Agencije imajo poglobljeno razumevanje znanje glede kibernetske varnosti na področju transporta, energije, bančništva in tudi, ko gre za vsakodnevne potrošniške proizvode. Agencije imajo veliko konkretnega, specifičnega znanja in eni se lahko to uporabi. Ko pa gre za upogled v prihodnost, pa lahko mreža Centra za kibernetsko znanje postane zaveznik za Eniso, da skupaj preučita nove tehnološke izzive in tudi nove praktične in postopkovne izzive na področju kibernetske varnosti. Ko govorimo o mentni inteligenci, um, o veriženju blokov, o oblaku in tako dalje. Tukaj mora Enisa zadostiti pričakovanjem industrije, da razumemo, kakšne so možnosti, nevarnosti in grožnje. Potem lahko ugotovimo, kakšne ukrepe za preprečevanje napadov lahko sprejmemo. Zato vidim, da ta center in mreža postane lahko dobro orodje, to je seveda v rokah zakonodajalcev, vendar pa vseeno mislim, da lahko postane dober in tesen zaveznik za Eniso, da Enisa lahko bolje opravlja svoje naloge. In še financiranje digitalne Evrope kot center strokovnega znanja in sposobnosti lahko enisa, lahko postane vir znanja, opozarja na nevarnosti in lahko veliko prispeva pri oblikovanju potreb finančnih sredstev. The question of the CV, I, I imagine that I... No, spraševali ste še glede incidenta v Estoniji, do katerega je prišlo leta 2017, ne bi se spuščal prevelike podrobnosti, ampak takole na široko. Zdi se mi, da gre za dober primer, zakaj potrebujemo evropsko schemo certifikacije na področju kibernetske varnosti. E, tisti čip so certificirali določeni laboratoriji v državi članici, ampak e, ko je prišlo do odkritja napake, certifikacijski laboratorij o tem ni na primeren način obvestil pristojnega organa. Eh, Seveda se je zastavilo vprašanje, so bili to dolžni storiti ali ne, ampak evropsko schemo na področju certifikacije kibernetske varnosti potrebujemo prav zato, da bomo spostavili medsebojno zaupanje. Eh, Takšne evropske scheme se ne da pripraviti tako, da portugalski organ ne zaupa certifikaciji, ki jo je opravila in izdala druga država članica oziroma laboratorij v neki drugi državi članici. Namen takšne scheme je, da bo certifikacija transparentna, zanesljiva in da bo zagotavljala zaupanje na vseh straneh. Recimo, če imamo nacionalne certifikacijske scheme, te ne bodo nikoli uživale takšnega ogleda na evropski ravni. MSP nikoli ne bodo mogli v takšni meri izkoristiti njihovih prednosti, kot bi jih lahko pri evropski schemi. Torej, zagotavljanje zaupanja, transparentnosti in verodostojnosti je nekaj, kar lahko zagotovimo z Evrop evropsko schemo in tega zdaj še nimamo. In potem še vprašanje glede 5G precej se spraševali o 5G in bom poskušal na vsa ta vprašanja odgovoriti kar skupaj. Upam, da mi bo uspelo. zdaj vse skupaj zaenkrat še preučujemo. Komisija je spomladi izdala priporočila, opredelila je proces v treh korakih. Prvi korak je, da države članice izvedejo svoje, nacional, eh, svoje nacionalne analize tvegan. Mislim, da se je ta proces končal poleti. Vsaj Eh, ne vem, da katera država članica tega ne, opravi, ne bi upravila. Mislim, da so to končale vse. No, drugi korak je potem sestavljen na podlagi prispevkov držav članic priprava evropske ocene tveganja in pri tem bo sodelovala, naj bi sodelovala tudi Enisa. Eh, nekaj stikov s že imam s trenutnim izvršnim direktorjem, ki eh, mi je že prijazno odprl vrata Enise. In ko bom enkrat imenovan, bom z delom seveda nadaljeval. Enisa pripravlja posebno analizo področje oziroma pokrajine za 5G. In Enisa je tu, zato tudi najprimernejši kraj, ker ima dovolj tehničnega znanja in ker se je tega lotevala že v preteklosti. Ampak seveda to ni. Vprašanje, ki je potem že kar končano. Ko bo Enisa enkrat pripravila takšno specifično analizo, še ne bodo vsi kvadratki obkljukani. To bo del rednih ocen, ki jih bo Enisa izvajala tudi v prihodnje. Več vprašanj ste zastavili, kot že rečeno, o določenih podjetjih tretjih držav, kakšen bi moral biti pristop držav članic. Predsednica me je tudi vprašala, ali bi morali imeti skupni okvir. No, priporočilo komisije že namiguje, da bi potrebovali skupni okvir, kajti na podlagi nacionalnih ocen tveganja bo in na podlagi pripravljenega okvira bomo v skupini, kjer bo sodelovala tudi Enisa, pripravili skupno evropsko oceno tveganja. Na podlagi te ocene se bomo potem odločili, ali potrebujemo skupne ukrepe oziroma skupne ukrepe za omilitev tvegan, če bo potrebno, ampak v tem trenutku še ne morem vedeti, in to tudi ni, ni naloga enise, da bi rekli, storite to ali to. Mi ponujamo tehnično, strokovno znanje, smo na voljo državam članicam za pomoč. Ne moremo pa vnaprej predvideti odgovorov, jih celo prejudicirati ali reči, enisa predlaga to ali ono. Ali pa tveganje je tu više oziroma nižje pri določenih eh, subjektih. Bomo pa pripravili, kot rečeno, študijo, predstavili jo bomo v skupini za sodelovanje. Mislim, da je časovni rok za to september. Ampak z veseljem se na to vprašanje še vrnem, potem, ko bomo s tem korakom končali. Upam, da imam še dovolj časa. No. Uh, Certifikacija na področju kibernetske varnosti bo to zavezojoča ali prostovoljno. Trenutni okvir je prostovoljen, ampak to ne pomeni, če bi se evropski regulatori za to odločili, eh, da ne bi mogli vključiti določenih elementov, ki so vključeni v zakonodajni okvir. Je pa to politična odločitev. In to vsi dobro vemo iz pogajano aktu za kibernetsko varnost. Odločitev so zakonodajalcev takrat je bila, da to ostane prostovoljni okvir. Enisa z veseljem sodeluje v politični razpravi s svojim strokovnim znanjem. Če boste to potrebovali, lahko svetujemo pri pogovorih, kaj bi bila najboljša pot za naprej, ampak na podlagi trenutnega zakonodajnega okvira, ki je bil sprejet, je predviden prostovoljni okvir. spraševali ste tudi o sodelovanju za enise eh, z različnimi agencijami. Deloma sem to že omenil. Gre za sodelovanje v obeh smereh. Enisa je že stopila v stik in že ima sprejete memorandume o soglasju z drugimi ključnimi agencijami za obrambo, Europolom in drugimi, tako da lahko mi prispevamo pri upravljanju njihovega dela in mislim, da bi bilo te odnose treba ukrepiti. To, da bi zgradili evropsko mrežo strokovnjakov in pul kompetenc, zato potrebujemo uložke, eh, zato potrebujemo osebje tudi drugih agencij. Vem, da se ene izmed teh agencij se stane, oziroma mreža teh agencij se stane en teden potem, ko bom nastopil svojo, svojim, svojo službo. Ampak seveda so tudi druge agencije na drugih področjih, EASA naprimer, in tako bi morali zagotoviti, da lahko oni prispevajo k našemu delu, ampak da lahko tudi mi prispevamo k njihovemu delu, da se torej okrepi kibernetska varnost na najrazličnejših področjih. To je bistvenega pomena. Profesorica Nibler je spraševala o položaju Enise, se strinjam. Enisa ne more biti sekretarjat komisije, ne more biti. Mm, in organ, na katerega se države članice obrnejo in od njega zahtevajo, kar hočejo. Ena od ključnih besed je neodvisnost. Države članice se zanašajo druga na drugo, zanašajo se na našo zmogljivost skupno, da se odzovemo na grožnje. Ponekod ponekod Treba se je zavedati, da se nekatere države lahko odzovejo v večji meri kot druge in da je zato potrebujemo sodelovanje med akteri. Se pa strinjam, strokovno znanje, ki ga nudi Enisa, ni nekaj, na, na kar bi se lahko oslonila le ena uh, interesna skupina. Pri Enisi ni enega interesa. Enisa služi celotni Evropski uniji in s tem se povsem strinjam. Potem pa delovni program. Omenil sem že, da bi si želel naslednjega, da ne gre le za publikacije in dogodke, da to niso edini naši rezultati, ampak da se zrotočimo tudi na to, kako zgraditi mrežo strokovnega znanja in kompetenc in kako to povezati in prenesti v naše delo. In tudi skupina na področju certifikacije, to sem že omenil. Tisti dan, ko bom, upam, nastopil službo, takrat se bo tudi sprejel delovni program za Eniso. In na začetku najprej se bom osredotočil na to, da ugotovim, zakaj je Enisa sploh v polni meri že pripravljena. Kolikor vem, delovni program že odraža nov zakonodajni okvir in uh, z veseljem povem tudi, da kolikor vem, Eh, delo ustrezno teče tudi na področju kibernetske varnosti. Vendar potrebujemo ustrezne strukture, da ustrezno izvedemo delovni program. Če si pogledamo strukturo Enise, bi bilo treba o njej še enkrat premisliti. Obstaja novo področje, torej certifikacija na področju kibernetske varnosti, ker moramo zagotoviti zmogljivosti, ne le kar zadeva osebje, temveč tudi uh, kar zadeva naše postopke, razumevanje in mrežo je, ja, bom končal. Ja. Torej. To bodo tista vsebinska vprašanja, ki se jih bom lotil najprej. In potem ste spraševali še o proračunu. Nov sporazum o sedežu, ki je bil podpisan spomladi, predvideva, da bo sedež v Atenah, podružnica v Heraklionu, oziroma še ena pisarna v Herakljonu, in obveznost za vlado države gostiteljice, da zagotovi stavbo oziroma prostore za agencijo. To mora biti dokončano in z grškimi organi se bom pogovoril, da se eh, olajša proces ratifikacije in potem seveda tudi izvedbe ker s tem bomo seveda tudi olajšali delo agencije v prihodnje. Agencija mora biti gotova, eh, kako bo sploh delovala v zakonodajnem okviru. In glede tega moramo ugotoviti, kako odpraviti določene paralelizme, ki še obstajajo. Res je, tega se je treba lotiti, ampak eh, na to se moram še bolj osredotočiti. To bo ena izmed mojih prioritet. Potem pa še spretnosti in veščine, najemanje uh, osebja. Enisa potrebuje dobro usposobljeno osebje, ki bo pripravljeno za to, da se bo spoprijelo z izzivi, s katerimi se soočamo danes nemudoma. Hvala lepa. So, Najlepša hvala za predstavitev, hvala kolegom za zastavljena vprašanja. Enisi želimo veliko sreče in upam, da boste imenovani na ta položaj in potem bomo uh, gotovo izvedli še marsikateri pogovor, ker bodo ta vprašanja gotovo uvrščena na naš dnevni red pogosto v prihodnje. No, tudi v imenu Enise se zahvaljujem odboru ITRE. Sicer ne vem, ali, kako je z obiski, študijskimi obiski v Enisi, ampak to je bilo gotovo koristno za vaš odbor. Če bo čas in eh, če se bo to dalo, boste prijeli odprto vabilo z moje strani za kaj takega. Ja, najprej morate, mora biti zgrajen sedež ali pa naj odpotujemo v Heraklion morda. Hvala lepa. Uh, Dobro, gremo naprej. Dear colleagues, um, our next point on the agenda is an ex Dragi kolegi, naslednja točka na dnevnem redu je izmenjava mnen z generalno direktorico GD za energijo o stanju energetske unije. Prosila bi vas, da klepetate zunaj. Gospa Dite Jul Jürgenson je na novo imenovana generalna direktorica v Generalnem direktoratu Evropske komisije za energijo. Hvala, da ste se udeležili našega sestanka danes. Eh, pogovarjali se bomo o vaših načrtih. Imamo nekaj zamisli, nekaj vprašanj. Zanima nas, kako vi gledate na prihodnost, kaj ste si zamislili, kakšne korake za v prihodnje. In eh, kolege, po mojem, predvsem zanima, kakšno je trenutno stanje nacionalnih energetsko-podnebnih načrtov za obdobje 2021 do 2030. Kak, kako, kakšni bodo prihajajoči zakonodajni predlogi za energetsko unijo? Nekaj časa imamo na voljo za to razpravo kakšno uro, recimo. Prosila bi vas, da vsi prisluhnete generalni direktorici in ji potem zastavite vprašanje, tisto, kar vas seveda zanima v tem trenutku in kar bi želeli izvedeti od komisije. Izvolite, gospa direktorica. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsednica. Dragi podpredsedniki, spoštovani člani odbora ITRE, dragi kolegi, gospe in gospodje. Najlepša hvala za vaše povabilo na današnji sestanek. Čestitke vsem vam, da ste bili izvoljeni v Evropski parlament, da ste postali člani odbora, predsednici in podpredsednikom, novim, vsem novim poslancem, vem, da vas je kar veliko. Dobrodošli v tem pomembnem odboru Evropskega parlamenta v imenu Evropske komisije in v imenu vseh kolegov Generalnega direktorata za energijo lahko povem, da se veselim konstruktivnega in tesnega sodelovanja z vami v prihajajočih petih letih. Gradili bomo pa seveda na zelo dobrih izkušnjah, ki smo si jih nabrali v zadnjih petih letih. Gospa predsednica, kot ste rekli, sem pravkar nastopila svojo službo, 1. avgusta sem začela s svojim delom generalne direktorice, ampak avgusta je vladalo precejšnje zatišje, tako da sem lahko um, razpakirala vse svoje škatle in ta teden sem zares začela. Dominik Pristori eh, je delo opravljal pred mano. Zahvaljujem se mu tako za predanost, pa tudi za impresivne rezultate, ki jih je dosegal v tem direktoratu v zadnjih petih letih. Hvala pa tudi za dobro sodelovanje z vami v odboru ITRE in v Evropskem parlamentu. Za tiste, ki me ne poznate, 27 let sem delala kot uradnica Evropski komisiji, v glavnem na področju konkurence in trgovine, pa tudi vprašanj povezanih z Združenimi narodi na vseh mestih sem se tako ali drugače ukvarjala z energetsko politiko, tako da mi je zdaj v čast, da sem pravzaprav direktorica prav za to področje. Predana, oziroma zavezana sem sodelovanju z vami, tako da bi izboljšali stanje na področju energije v Evropski uniji. To bodo tiste načela, ki me bodo vodila, ki bodo vodila vse nas v prihajajočem delu in to bo del tudi političnih smernic je del političnih smernic Ursule von der Leyen, ki jih je že predstavila. V okviru svoje nove funkcije danes javno nastopam prvič in ni presenetljivo, da sem se odpravila prav k vam, demokratično izvoljenim predstavnikom ljudstva. Evropski parlament je seveda bistven element evropskega zakonodajnega procesa, srce demokracije v Evropski uniji. V zadnjih petih letih sta vaš odbor in komisija, kot rečeno, sodelovala zelo tesno in konstruktivno in vaš odbor je bil bistven pri doseganju zelo visoke stopnje ambicij. Sprejeli smo veliko pomembnih aktov. Danes sem se z vami že imela priložnost pogovarjati da bi radi takšno konstruktivno sodelovanje tudi ohranili in dosegli enako dobre rezultate v prihodnih petih letih. Jaz in moji kolegi ostajamo odprti za nadaljni dialog. Pripravljeni smo vam ponuditi toliko informacij, kot jih boste želeli jaz in uh, naše službe. Danes bi rada povedala nekaj več o trenutnem stanju evropske energetske politike, kaj se dogaja s prejeto zakonodajo. Omenila pa bom tudi štiri poročila, za katere ste zahtevali. Stevali. Zadnje je četrto poročilo o stanju energetske unije. Sredotočamo se na obnovljive vire energije. Komisija je tudi pregledala nacionalne energetsko-podnebne načrte pred kratkim in z veseljem bom tudi odgovorila na katerokoli vprašanje, ki ga boste imeli. Kolikor se bo dalo, bom povedala tudi, kaj nas čaka v prihajajočih letih. Najprej, kje smo zdaj? Zastavili smo cilje za leto 2020 in dosegli smo dober napredek po celotni Evropski uniji, da bi te cilje tudi izpolnili. Verjetno pa veste, da se je napredek ponekod upočasnil in ne zadostuje več, tako da bo uh, treba pohiteti, če želimo doseči cilje. Emisije so se povečale pravzaprav vseh. Eh, so se v preteklosti povečevali, zdaj pa se je trend obrnil navzdol. Če na to pogledamo širše v evropskem kontekstu, to pomeni, da nam je uspelo znižati emisije, uh, rast in uh, delovna mesta, število delovnih mest pa se povečuje. Tako smo razbili mit, da je treba izbrati med bodi si znižanjem emisij ali uh, gospodarsko rastjo. Nam uspeva oboje. Kar zadeva energetsko učinkovitost, uh, smo prav tako dosegli dober napredek, ampak v letu 2015 uh, se je trend malce upočasnil. Poraba se povečuje iz leta v leto in na to se bo treba odzvati. Z državami članicami smo zagotovili ustrezno namembno skupino, da bi dosegli cilje zastavljen za let 2020 in da bi še naprej izkoriščali potencial, ki ga imamo pri energetski učinkovitosti posod po Evropski uniji. Kar zadeva obnuljive vire energije, je 11 držav članic že doseglo delež obnovljivih virov energije, ki izpolnjuje njihove cilje. Prav tako smo na dobri poti, da dosežemo raven ambicij, ampak tudi tu se je rast v zadnjih letih upočasnila, tako da bomo morali. Eh, temu nameniti več pozornosti, če nam želimo doseči cilje. Kar zadeva zakonodajo, smo v zadnjih pet, petih letih tudi v vašem odboru uspeli uh, potrditi več pomembnih zakonodajnih aktov na tem področju. Omenila bi en zakonodajni akt, ki je še odprt, uredba o označevanju vem, da bo vaš odbor razpravljal o imenovanju novega poročevalca, ki bo nadomestil prejšnjega, pa tudi o novih poročevalcih v senci. In eh, v imenu komisije upam, da se bo to zgodilo hitro, da bodo potem lahko stekli tudi trialogi in da se bo obravnava tega zakonodajnega akta kmalo končala in da bo ta tudi sprejet, ker bomo s tem tudi eh, bistveno pripomogli k zmanjšanju emisij in prihranku energije. Ko govorim o zakonodaji, je treba povdariti, da je naša zakonodaja uspešna le, če se jo ustrezno izvaja. Tako da je treba z delom nadaljevati, da se bo ambiciozna zakonodaja tudi izvajala. To se zdaj dogaja s svežnjem čiste energije. In kot rečeno, treba je zagotoviti ustrezno izvajanje. To je še pomembnejše kot sprejemanje dobre zakonodaje. Smo pa na voljo državam članicam, lahko pomagamo s smernicami, če je to ustrezno, tako da se potem še izboljša izvajanje evropske zakonodaje. Eden izmed najpomembnejših dosežkov v zadnjih petih letih so pravila o upravljanju energetske unije in v okviru teh mora vsaka država članica pripraviti nacionalno energetske podnebne načrte. Osnutke smo prejeli letos pred poletjem, Končni načrti pa morajo biti poslani do konca leta. Vsak izmed teh načrtov mora zagotoviti celosten pregled, kako bo država članica izpolnila evropske cilje do leta 2020 in uh, omeniti tudi izvanje drugih vidikov energetske unije. To je ključnega pomena. S tem dobimo primerljive elemente, ki se jih da primerjati tako na nacionalni kot na evropski ravni. takšni načrti tudi služijo za dialog z nacionalnimi organi držav članic, tako da se doseže tudi nacionalne cilje. To je nov proces za vse. Prvo poročilo o kumulativnem učinku osnutkov načrtov je bilo objavljeno pred poletjem. Tam najdete priporočila, kako lahko vsaka država svoj osnutek načrta izboljša. In s tem uh, želimo pomagati državam članicam pri pripravi končnih načrtov do konca leta. Ne bom se spuščala v podrobnosti o tem, lahko le povem, da je angažma zares velik v državah članicah. Tudi če je to nov proces, ki terja res eh, veliko medvladnega, medres, torej vladnega in medresorskega sodelovanja. Tako da res opažamo veliko zavezanost uh, v osnutkih načrtov. Sicer vseeno pa še prihaja do vrzeli pri doseganju ciljev z leto 2020 in to velja zlasti za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije, To vrzel se še da zapolniti in na tem področju sodelujemo z državami članicami. Zdaj pa je torej na voljo do konca leta čas, da države zaključijo s pripravo svojih načrtov. Tam proces temelji na transparentnosti, dialogu in komunikaciji, ampak eh, tudi parlament ima pomembno ulogo, da sodelujete v dialogu, da poskušate vplivati na proces, da bodo nacionalni načrti na tem področju res ambiciozni. Kar zadeva novo komisijo, mi dovolite par besed. Nova predsednica Ursula von der Leyen je v svojih smernicah zastavila ambiciozen zeleni načrt. Evropa naj bi postala prva energetsko neutralna. Energetsko neutralna celina. Energetika bo ključnega pomena za novi zeleni načrt, eh, oprli pa se bomo na obstoječo zakonodajo, ki je bila že sprejeta v zadnjih petih letih. Pomembno se je zavedati tudi, da naš nabor orodi ni omejen le na zakonodajo, imamo tudi veliko nezakonodajnih pobud, ki bodo ostale pomembne tudi za tako imenovani eh, zeleni dogovor, zeleni načrt, sodelovali bomo z regijami, ki so še vedno odvisne od premoga, od pridobivanja premoga eh, na pobudo zelenih otokov. In pri tem ima pomembno vlogo tudi Evropski parlament, seveda. V političnih smernicah je nova predsednica eh, spregovorila, da bo ta nov načrt potrjen v prvih stotih dneh. Eh, Do leta 2050 bomo dosegli podnebno neutralnost. Predsednica govori tudi o zmanjšanju emisij oziroma novih ciljih na tem področju do leta 2030. Prav tako pa naj bi se povečale globalne ambicije. V političnih smernicah je tudi več novih elementov, kako doseči te smernice, kako doseči nov dogovor, kar vključuje strategijo za industrijo, eh, pravičen prehod, sklad za to, Evropski podnebni pakt, Evropski načrt za naložbe, pa tudi prizadevanja, kako spodbuditi raziskave in razvoj, naložbe, strategija za zeleno financiranje in ohranjanje evropskega naravnega okolja. Danes vam ne morem povedati več kot to, kaj ti politične smirnice so, torej oblikovanje in sedaj um, bodo posamezne službe se ukvarjale s tem, kako jih izvajati v praksi. Toliko o tem, na vsak način se veselim sodelovanja z vami gre torej za ta um, zeleni uh, dogovor in za izvajanje političnih smirnic. To so um, bile torej eh, glavne točke, ki sem jih hotela izpostaviti. Vsega seveda nisem mogla povedati. Uh, ker ni dovolj časa in razen tega imamo tudi še priložnost za razpravo. Potem gre seveda tudi za varnost oskrbe, izboljšanje infrastrukture in konkurenčnosti, potem cenovno sprejemljiva oskrba z energijo, spodbujanje raziskav in inovacij, energetska diplomacija, in druge zadeve. Trenutno smo v, na sredini zgodovinskega prehoda. Um, prišli smo že zelo daleč. Um, pomembno je, da zagotovimo čisto energijo za vse evropejce in ta, to obdobje prehuda se bo nadaljevalo tudi v naslednjih pe petih letih. Um, in upam, da bomo z ukrepi, ki jih bomo sprejeli do 2024, zagotovili pravičen prehod. V tem vidim eh, svojo nalogo kot generalna direktorica. Želim sodelovati tesno z Evropskim parlamentom in predvsem tudi z vašim odborom. Pred nami so skupni izzivi, mogoče se ne bomo vedno strinjali o vsem, ampak eh, mislim, da smo vsi pripravljeni tvorno sodelovati v korist evropskih državljank in državljanov. Hvala lepa za to, za vaš obisk in tudi za predstavitev. Začeli bomo s koordinatorji, tako kot je to običajno, in potem dobijo besedo tudi še druge poslanke in poslanci. Prva dobi besedo gospa Karvajo, tako kot vedno danes. Dve minuti. Hvala lepa gospa predsednica, hvala. Gospa generalna direktorica, čestitamo vam in vam želimo vse najboljše. E, želim čestitati vaši službi in tudi vam, vašemu pri, predhodniku, um, tudi komisarju Šivkoviču, kajti um, v zadnjih e, nekaj letih ste res opravili zelo pomembno uh, nalogo, za to se želimo zahvaliti, kajti tu smo res zabeležili velik uspeh. S česar se veselimo? Moje vprašanje pa se kar navezuje na to. Vi ste eh, omenjali predvsem izvajanje. Vsi zakonodajni svežnji, kako boste zagotovili njihovo izvajanje v vseh državah članicah, v tako različnih regijah in državah članicah, kjer so tudi pogoji zelo različni. Potem drugo vprašanje se nanaša tudi na nekaj, kar ste omenili in sicer gospa Ursula von der Leyen je zastavila zelo ambiciozne cilje glede podnebnih sprememb in sicer glede podnebnih ciljev je zelo ambiciozna, kako bo to vplivalo na zakonodajne svižnje, ki smo jih eh, skupaj sprijeli. Ali že razmišljate o um, vplivu na to, kajti eno je cilj, uh, ki ga oblikuješ, drugo pa je pragmatični pristop uh, izvajanja in to je bolj vaša naloga. In zadnje vprašanje se spet navezuje na te ambicije. Uh, Um, nič ni slabšega, kot če imaš visoke ambicije in jih ne izpolniš. In da bi zagotovili to izpolnjevanje, mora družba in uh, tudi gospodarstvo biti, morajo biti pripravljeno na to, kaj ti državljani bodo to zagotovili. In zato potrebujemo ustrezno tehnologijo, nimamo pa še ustrezne tehnologije in potrebujemo več raziskav, nimamo. Um, um, možnosti za um, skladiščenje. Torej, čaka nas še veliko dela na, teh, na različnih področjih, ampak tudi na tem, da bomo res uh, izpolnili te zelo um, visoke ambicije, ki jih imamo. Hvala, gospod Kika. Hvala. Gospa generalna direktorica, čestitam vam k imenovanju. Želim se navizati na izjavo um, izvoljene predsednice gospe von der Leyen, kar zadeva um, cilj zmanjšanja emisij CO2 za 55 odstotkov. Kateri bo vaš konkre prvi konkretni ukrep? ki nam ga lahko sporočite eh, in ki bo del tega zelenega dogovora. In drugič, ona je v izjavi govorila o uvajanju uh, Eh, tudi sistemov pomorskega prometa in vključitvi tega v pravila ETS-a. Kako boste to izvedli, kajti to gre za mednarodni promet, eh, kajti um, leti um, v Evropsko unijo naj bi potem plačali to takso CO2. Kako uh, to želite zagotoviti? Torej gre za pomorski in letalski promet. In nisem slišal nič o hrambi, o skladiščenju. Eh, o sistemih skladiščenja ali načrtujete um, kaj v zvezi s tem, kajti več smo imeli tudi že javnih posvetov, strokovnih posvetov tu v parlamentu in smo slišali, da zelena energija potrebuje neko. Um, da je treba zagotoviti neko rezervo in to eh, skladiščenje bi to. Eh, omogočilo in kakšna bi bila cena kot prag na kilovatno uro, tako da bi ta sistem bil potem tudi uresničljiv v praksi. In še eno vprašanje. Mislim, da ste nekaj eh, govorili tudi o sodelovanju z Evropskim parlamentom in odborom ITRE. To je seveda pohvale vredno. Um, želimo Eh, torej všico na taka presenečenja nočemo pa, da nas nekdo preseneti, zato želimo sodelovati tudi pri oblikovanju zakonodajnih aktov. In tu želim govoriti o uredbi ITS. E Za jeklarsko industrijo so bili um, Eh, kriteriji določeni više, kot jih dosega evropska industrija. In kako lahko določiš kriterije, ki so višji od najuspešnejše jeklarske industrije v Evropi? um, Evropski uniji, zato se je klarska industrija obrnila na nas in tudi drugi. In prosim, da nas na ta način ne boste presenečali v prihodnosti. Videti nas morate kot partnerja, na vsak način pa pozdravljamo vaš pristop glede tega, ki ste ga izrazili. Hvala. Gospod Peterson. Hvala, gospa predsednica. Tudi jaz vam želim čestitati gospa generalna direktorica za to imenovanje na tako pomembno funkcijo, ki je zato je zelo zanimivo za naš odbor, kakšni so vaši načrti in kakšne postopke želite uporabiti za dosego teh načrtov. Tudi jaz bom govoril o izvajanju tako kot gospa Kavaljo. V zadnjem mandatu smo sprijeli precej zakonodaje in um, veliko dosjejev smo sprijeli in investirali veliko dela v to. Zato bo v tem mandatu šlo predvsem za izvajanje. In sicer, kako bodo države članice izpolnjevale obveznosti, ki so jih prevzile, in kako bomo mi v Evropskem parlamentu zagotovili, da se bo to um, izvajalo, uresničevalo na pravilen način. Um, Mogoče nam lahko poveste še malo več o tem, kako razmišlja komisija o tem. Vem, da je diplomatsko povedati, da boste pomagali državam članicam, ampak včasih bo verjetno potrebno eh, sprijeti ostrejše ukrepe za zagotovitev eh, izvajanja vse zakonodaje. Vse zakonodaje, mogoče nam lahko poveste malo več tudi o tem. In na koncu še specifično vprašanje. Če moramo izpolniti cilje in vsi si to želimo, um, morajo obnovljivi viri energije igrati še pomembnejše vlogo v portfelju. In nekaj, kar je treba storiti in kar bi bilo plodno, in sicer, da ponovno odpremo direktivo obnovljivih virih energije, zato ker so cene še padle, eh, kar zadeva eh, sončno energijo in tudi veterno energijo. Ali tudi komisija razmišlja v tej smeri, ampak še enkrat eh, želim vam vse najboljše in želim si dobro sodelovanje z vami. Gospod Vinisto. Hvala lepa. uh, sem finc, ne govorim tako dobro dansko, zato bom nadaljeval v angliščini. Um, um, želim vam vse najboljše. Um, nacionalni načrti glede emisij ne zadostujejo za dosego ciljev na področju obnovljivih virih energije in energetske učinkovitosti, torej v številnih nacionalnih načrtih so vsebinske vrzeli. Kako boste sodelovali z državami članicami, da bodo zapolnili te vrzeli? In drugo vprašanje imamo kandidatko za predsednico, um, ki želi začeti razpravo od 23 ciljev, eh, potem um, neutralnost. Um, Oglična neutralnost do 2050, Finska želi eh, to doseči že 2030, um, ampak eh, kako um, zagotoviti to pot do oglične um, neutralnosti do 2050, moramo govoriti o emisijah metana. To je pomemben um, toplogridni plin. Potem moramo se ukvarjati z letalstvom, z pomorskim prometom in z nadomestki za fosilno gorivo. Mnogi nacionalni načrti se osredotočajo na uzek eh, na, na, eh, na samo nekaj instrumentov, eh, veliko pa jih puščajo ob strani. In kako gledate vi na to, gospod Borkja? Hvala. In tudi mi vam želimo uspešno delo imam samo eno vprašanje, ki se nanaša na eh, prehod v teh premogovniških regijah. Ali bo pristop eh, komisije usmerjen v industrijski razvoj ali pa eh, bo šlo bolj za eh, družbene blažilnike, torej za to, da se sprejmejo eh, ukrepi, ki eh, bodo to družbeno omilili ta prehod. Dve vprašanji imam, gospod Krasnodevski. Mm, eh, mm, Nekaj želim povedati o idejah Ursule von der Leyen, ki jih je izpostavila v svojem govoru. Eh, govorila je o pravičnem skladu za prehod, ali želite to uresničiti in kako financirati ta sklad in tudi um, torej ta davek na um, oglik, ali je to samo ideja ali um, kaj bolj konkretnega. Potem, kaj pa načrtujete v zvezi z zemljskim plinom? Kaj ti so določene govorice, da se bo predlagal nov zakonodajni svežen? strani komisije, da boste to predlagali že kaj k malu, ali bomo imeli možnost razpravljati o tem o pravem času, oziroma kakšne so glavne ideje iz tega svežnja in ko gre za izvajanje, sprašujem, eh, gre namreč za revizijo direktive o zemeljskem plinu, kakšno je zadnje stanje, Eh, slišali smo tudi, da se ena družba želi obrniti na Evropsko sodišče. Gospod Bompard. Mikrofon. Ok, excuse me. Uh, merci, madame la présidente. Hvala, gospa predsednica. Čestitam generalni direktorici in sicer je čestitam zato, ker eh, gre seveda za ogromno delo in eh, to so vprašanja, ki jih je treba nujno rešiti. Gre seveda tudi za dadne poročilo Džeka, ki pravi, da če ne bomo se držali svojih obveznosti in če ne bomo omejili zvišanja temperatur za 1,5 eh, stopin, potem bomo že 2020 dosegli ta um, trenutek um, obrata. Um, Nekaj časa se je sicer zmanjšala, so se zmanjšale emisije oglika, v zadnjih letih pa spet povečale, kot vemo. In to je seveda povezano tudi s proizvodnjo energije. In moramo izpolniti cilje, ki smo se jih sami zastavili, ampak pri obnovljivih virih nimamo dovoljšnih ciljev. In če želimo izpolniti obvi, mednarodne cilje, moramo um, zagotoviti 50 odstotni delež obnovljivih virov energije do 2030. Znanstveniki pravijo, da je to možno. Ali um, želite bolj uporabiti te znanstvene dosežke in znanstvena dognanja, da bi um, dosegli te cilje in zmanjšali zvišanje temperature? Hvala. Tako kot smo se prej dogovorili, um, boste najprej odgovorili na vprašanje koordinatorjev in potem dobijo besedo še drugi, ki to želijo. Hvala, gospa predsednica, hvala koordinatorjem za um, prijazen sprejem, hvala za uh, vaše komentarje in vaša vprašanja. Um, želim. Um, um, um, odgovoriti po sklopih na vaše vprašanja in ne bom se odzvala na vsako konkretno vprašanje direktno. Če pa na katero od vprašanj ne bi primirno odgovorila, eh, potem se bom seveda poznaje še vrnila na to. Da začnem z vprašanji v zvezi z izvajanjem. Mnogi ste um, to omenili. Tako kot sem povedala v uvodu, je izvajanje ključnega pomena za da dosego ciljev, ki smo se jih sami zastavili, moramo se osredotočiti na izvajanje. In um, ne gre samo za kratko obdobje prenosa direktive v nacionalno zakonodajo, temveč gre predvsem potem za izvajanje v vsaki posamezni državi članici. Želimo tesno sodelovati z Evropskim parlamentom tudi na področju torej, izvajanja in obveščali vas bomo o napredku, eh, ki ga dosegamo. Bilo je postavljeno vprašanje, v zvezi z nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti in eh, tudi glede na vrzeli, ki smo jih eh, ugotovili v nekaterih eh, teh poročilih in glede tudi um, celotnih ambicij teh načrtov, moramo um, ugotoviti, da imamo osnutke teh poročil, ki so bili posredovani do poletja in um, um, sedaj seveda sprašujemo države članice, kjer so nejasnosti. Um, to omogoča izboljšanje končnega poročila, ki bo potem zaključeno do konca tega leta. Angažma državih, držav članic, odkar smo poslali jim naše komentarje, je zelo pozitiven. Um, um, To mi pravijo tudi sodelav, sodelavci, ki so se sestali z eh, predstavniki držav članic in vidimo eh, zavezanost eh, za izpolnjevanje teh ciljev. Kar bo pomembno v naslednjih mesecih, je nadaljevanje te eh, izmenjave mnen. Bo 24. septembra eh, srečanje ministrov za energetska vprašanja in seveda bo tudi Eh, veliko število tehničnih sestankov, ki potekajo kontinuirano, tako da eh, bo ta angažma ostal, zavezanost ostala in z državami članicami bomo še naprej tesno sodelovali za zagotovitev potrebnih izboljšav. Fosilna goriva in dejstvo, da eh, se v nacionalnih načrtih eh, vprašanje nadomeščanja tega ne obravnava na zadovoljiv način. Eh, torej, treba je identificirati nadomestila um, fosilnih goriv in tudi načrt do leta 2030. Če tega v osnutku dr držav članic ni, potem um, zahtevam od držav članic, da so tu bolj konkretne. Nasplošno, lahko rečemo, da energetska učinkovitost obnovljivi viri zahteva več ambicij, pa tudi več podrobnosti in konkretnih um, informacij, kako želijo države članice to doseči. In tudi tu sodelujemo z državami članicami, da bi uh, bilo bolj jasno, kako si predstavljajo uh, Eh, doseči ta cilj. Bolj splošno vprašanje je bilo postavljeno v zvezi z izvajanjem in novimi ambicijami v okviru zelenega dogovora. In mislim, da je to dobra, dobro vprašanje. Ne smemo um, pozabiti na nobenega od ciljev. Najprej so bili cilji 2020 in moramo najprej izpolniti cilje 2020. Države članice morajo v nacionalnih načrtih izpolniti te cilje in potem um, um, moramo upoštevati cilje za leto 2030, tako kot ste povedali tudi vi. Gospod Nika, na primer, je opozoril na to. Ursula von der Leyen je omenila zvišanje uh, ciljev za 2030 na 50 odstotkov z načrtom, ki bi bil še daljnosežnejši. In to uh, bo potekalo sporedno z ocenjevanjem teh načrtov. In to države članice in mi pa si moramo najprej prizadevati res za dosego teh ciljev, ki so bili določeni za 2030. V ospredju, v središču izvajanja eh, je seveda tudi gospodarstvo in so raziskave in razvoj in naložbe v to. Torej ta povezava s gospodarstvom, pravični prihod, industrijska prihod, konkurenčnost. To bo ostalo ključnega pomena pri eh, formulaciji nadaljnih politik. Eh, in ti aspekti so vključeni tudi v politične usmeritve izvoljene predsednice komisije. Eh, torej, kaj bodo prvi konkretni ukrepi tega zelenega dogovora? V političnih smernicah, usmeritvah gre predvsem za to, da bi začeli zelenim dogovorom v prvih 100 dneh predsedovanja, da bi se ukvarjali s tem, eh, tudi skladom za pravični prehod, potem industrijska politika in konkurenčnost. Pri političnih smernicah imamo ambicije za prvih 100 dni, pa tudi ambicije za 2021, za celovit načrt, Eh, v zvezi s cilje, cilji in številni drugi ukrepi, ki so tam um, izpostavljeni. Ne morem iti sedaj v večje podrobnosti, kako bo to res um, izvajano, kajti to bo politična odločitev naslednjega kolegija komisarjev in komisark, ampak veselimo se sodelovanja tudi z vami pri tem. Eno od specifičnih vprašanj se je nanašalo na schemo trgovanja z emisijami, sistema trgovanja z emisijami in kaj storiti z letalskim prometom. Um, In eh, izjavami predsednice v svojem govoru, eh, pa tudi vključitev Evropskega parlamenta v zakonodajni postopek in kako zagotoviti, da bodo cilji primirni eh, tudi na področju jeklarskega sektorja jekla, kar zadeva promet. V političnih smirnicah je predsednica za letalski promet um, um, omenila eh, prosto dodelitev um, upravičen pravic, emisijskih pravic in tudi um, pomorski promet naj bi bil vključen v to. Uh, um, nova komisija bo v naslednjih leti, letih se s tem gotovo še bolj konkretno ukvarjala. Potem obnovljivi viri energije in ali bomo dosegli cilje, ali moramo storiti več, ali moramo revidirati zakonodajo. Imamo revizijsko klauzulo v zakonodaji in videli bomo, ali se bo treba poslužiti, pri tem pa se bomo na vsak način posvetovali z Evropskim parlamentom, tako kot je bilo to tudi eh, opredeljeno. Potem vključite Evropskega parlamenta v zakonodajni proces. Eh, predsednica kandidatka za predsednico je izpostavila željo po krepitvi sodelovanja z Evropskim parlamentom, želi dati večji glas Evropskem parlamentu tudi pri um, začetku pri, um, zakonodaje, torej kar zadeva pravico, da inicirajo zakonodajni postopek. Uh, vse to se jasno zrcali v političnih smernicah in sodelovali bomo v naslednjih letih pri izvajanju nadaljem spremljanju um, tega angažmaja, um, um, torej tesnejšega sodelovanja z Evropskim parlamentom. Potem, kar zadeva raziskave in inovacije, um, je šlo predvsem za skladiščenje kot eno od tistih področji, kjer moramo izboljšati tehnologijo. Več vidikov je treba upoštevati v zvezi s skladiščenjem. Um, Eden od teh vidikov, ki bo v naslednjem času še pomembnejši, je povezovanje sektorjev, kako m, uporabiti več m, energetskih virov, ki bi se dopolnjevali. Um, in da bi energiji Um, energijo iz obnovljivih virov povezovali z energijo iz um, um, vodne, torej z hidroenergijo in tako naprej. Te povezave bodo v prihodnje še bolj pomembne, s tem se bomo ukvarjali in, in to, uh, to so spet pomembne raziskave in razvoj, nekaj je jasno. Uh, Eh, potreba po naložbah in financiranju raziskav in razvoja, eh, vključno z večletnim finančnim okvirom, bo na tem sektorju zelo pomembna, če želi Evropa ostati vodilna, kar zadeva čiste energije in kar zadeva čisto industrijo. In če želi Evropa eh, spet postati vodilna na področju inovacij, v energetski politiki, ko govorimo o naložbah in financiranju, eh, gre seveda za javne in zasebne naložbe. Omenila sem večletni finančni okvir, ko gre za zasebno financiranje, pa se ukvarjamo s trajnostnim financiranjem in taksonomijo. Če se razmišlja o investicijskih um, namenih, morajo te investicije biti um, trajnostne narave in v skladu s cilji, ki smo si jih zastavili. Potem ambicije ali pa um, ali inicijative v zvezi s plinom, direktiva o zemeljskem plinu in kako um, nekateri operaterji gledajo na to, predvsem Gazprom, nimamo nobenega dvoma o tem, da direktiva o um, zemeljskem plinu, vključno s popravki, um, je dovolj jasna glede namenov. Um, torej, um, ozemlje, ki ga pokriva direktiva o plinu, je Evropska unija. Um, in tu je tudi kompatibilno z eh, našimi mednarodnimi obveznostmi, s pravili um, STO in tako naprej. Kar zadeva um, Evropsko sodišče, ki se bo ukvarjalo s tem, uh, smo optimistični, um, da je uh, ta revizija um, direktive o zemeljskem plinu v skladu z evropsko zakonodajo upam, da ne bo drugače, kaj ti. Um, um, ampak seveda bomo sodelovali na ustrezen način tudi v tem postopku. Še naprej o zemljskem plinu. Zagotoviti moramo, da vključimo plin v to prehodno obdobje naravni zemeljski plin je energetski vir, ki bo ostal še naprej pomemben v času prehoda. Moramo si ogledati, kako to storiti na najboljši možen način, kako dekarbonizirati vire zemeljskega plina, da bo plin bolj zelen. Zato eh, so na voljo različne tehnologije. To bo potrebovalo naložbe, zahtevalo naložbe tehnologijo. Imamo pa že različne instrumente za zagotovitev tega. E, ko gre za morebitno pobudo o zemeljskem plinu, tu moramo videti, kako umestiti tako pobudo v zeleni dogovor in tudi v ta prehod, o katerem govorimo, in tudi v okvir. Um, varne oskrbe z energijo in cenovne spremljivosti oskrbe z energijo. Um, to bo na vsak način nekaj, kar bo del tega zelenega dogovora in dekarbonizacije. Mislim, da sem s tem um, odgovorila na vprašanja, ki so bila postavljena. Če pa sem kaj spregledala, bom rada, rada volje se še vrnila na to. Hvala one minute each. Questions. Najlepša hvala. Sedaj predajam besedo preostalim poslancem. Prva je gospa Del Castillo. Najlepša hvala, čisto na kratko. Čestitam za vaše imenovanje in eh, z veseljem vas vidim med nami. Uh, Vem, da imate veliko izkušenj na drugih področjih v komisiji, da ste zelo prizadevni, delavni in tudi umirjeni, kar je pomembno. Sedaj smo prešli iz prejšnjega mandata na sedani mandat. Prej smo pripravljali zakonodaje, sedaj pa si bomo prizadevali za njeno izvrševanje. Torej, doseči moramo rezultate in um, ne smemo dopustiti, da bi nam ne bi uspelo. Ne smemo dopustiti, da bi imeli neresični sistem in da zaradi tega ne bi dosegali rezultatov. V Evropski uniji imamo zelo refiniran in sofisticiran sistem, kjer gre za letne proračune držav članic. Tam vemo zelo dobro, kolikšen bo primankljaj, če bo do njega prišlo. Sedaj mislim, da bi v tem sklicu morali poskrbeti za sistem v nacionalnih načrtih. Vse naše izkušnje moramo uporabiti za to, da sprememo nacionalne načrte, da bodo ti realistični in da bomo dosegli zastavljene cilje. Potem pa imamo vprašanje emisij industrije. Moramo premisliti, kako se lotiti razogličenja naše industrije in seveda predvideti vse možne posledice za vse panoge. Torej, pomembno je, da sedaj pridemo na izvanje naše zakonodaje. Pri tem lahko računate na našo podporo. Najlepša hvala. Vem, eh, da je zelo težko, ko vam omejujem čas, glede na to, da imamo toliko dela pred seboj. Prosim, da se držite omejen časa, da bomo vsem dali besedo. Gospod Zorinjo, najlepša hvala, rad bi vam čestital in vam zaželel veliko uspeha na vašem položaju. Bil sem poročevalec v senci sosednjih demokratov, ko je šlo za upravne na področju energije. Vemo in zavedamo se tega, kako zelo pomembni so načrti na področju energije za boj proti podnebnim spremembom. To je obveza strani politikov in mora pa biti tudi obveza strani državljanov. Torej, dobra novica je, da imamo Green Deal, zeleni dogovor. Imamo pa tudi slabo novico, ki je, da osnutki nacionalnih načrtov ne bodo pripeljali do zastavljenih ciljev. Kako bi se izognili temu, da bi namesto, da pospešimo postopek, dobili dva procesa, ki nas bodo ovirali. In sedaj še vidik državljanov. Pomembno je, da pritegnemo naše državljane v razpravo o boju proti podnebnim spremembam. Na portugalskem smo imeli odlično transverzalno razpravo, vendar pa so sodelovali samo strokovnjaki. Potrebujemo razpravo tudi z državljani. Zato potrebujemo državljanske platforme za njihovo udeležbo. Zato eh, bi rad slišal vaše mnenje o tem, kaj vi menite v takšnih platformah. Najlepša hvala. Gospa Mihajlova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa generala direktorica. Čestitke, želim vam veliko uspeha na vašem položaju. Zelo vljudno ste nam poročali o nacionalnih načrtih za energijo in podnebje. Rada bi od vas dobila kaj bolj konkretnega. Menite, da imate na voljo dovolj orodij in vpliva za to, da vplivate na državo članico, ko gre za priprave nacionalnih načrtov pri osnutkih načrtov smo videli nekaj zelo obžalovanja vrednih komentarjev, kot so pomankanje ambicij in ukrepov. Mislite, da imate dovolj orodij na razpolago za to, da vplivate in spodbudite države članice, da pripravijo in izpeljejo nacionalna posvetovanja med različnimi sektorji, ne samo na področju energije? Hvala. Najlepša hvala. Gospod Buzek. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pridružil se bom kolegom pri čestitkah za imenovanje na vaš nov položaj. Najlepša hvala tudi, da ste prišli k nam. Ko pravite, da je izvajanje vseh zakonodajnih aktov, ki smo jih sprijeli, izjemno pomembna. Z vidika energetske unije pa vidimo, da imamo pet stebrov, da obdržimo ravnovesje med različnimi stebri. Je pomembno, da upoštevamo vidike kot so raziskave in razvoj, tudi to ste omenili, pomembno pa je tudi, da zagotovimo varno oskrbo z energijo in stabilne cene. Veliko držav članic ima različno mnenje glede podnebnih sprememb. Torej, kako vi gledate na ta problem? Mi želimo namreč napredek, potrebujemo pa več podpore za integracije na splošno gledano, vsaj sam osebno si tega želim. Torej, da pozovemo regije v tranziciji, da storimo vse, kar lahko, da sporočimo našim državljanom, da smo tu zato, da jim pomagamo. Najlepša hvala. Gospod Bukner. Najlepša hvala omenili ste shranjevanje energije. Tukaj smo slišali mnenje, da ni še učinkovite možnosti izhranjevanja energije in da zato potrebujemo več raziskav. Pomembno je, da imamo tehnične možnosti, ki pa niso komercializirane zaradi tega, ker so obremenjeni z dvema vrstama obdavčevanja, torej davek na elektriko in davek na obnovljive vire energije. Jasno je, da se to ne splača. In zato obstaja političen razlog. Opustitev uporabe premoga za energijo ne um, bo potekala tako hitro, kot bi si nekateri želeli. Torej, kako bi lahko to možnost izrabili za shranjevanje v primerjavi z uporabo plina. Gospod Hasel. Najlepša hvala, gospa predsedujoča, gospa generalna direktorica, čestitke za imenovanje. Želim vam veliko uspeha pri upravljanju vašega dela. Imam dve kratki vprašanji. Omenili ste energetsko učinkovitost in pa povečati delež obnovljivih virov energije. Kaj vi menite o mnenju nekaterih deležnikov, ko pravijo, da je treba ustrajati pri povečanju deleža energije iz obnovljivih virov in da bi to lahko v nekaterih državah članicah storili samo s pomočjo subvencij. Da bi povečali cene plina za gospodinstva, to bi lahko pripeljalo do energetske revščine, še posebej v centralni in vzhodni Evropi. In še eno vprašanje povezano s plinom. Omenili ste, da plin lahko odigra pomembno vlogo. Mogoče predvidevate, kakšne elektrarne na premog, kot na fosilno energijo, lahko nadomestili s plinom in z uporabo plina, še posebej kratko in srednjeročno. Najlepša hvala. Gospa Spiraki. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Čestitke, gospa generalna direktorica. Pomembno je, da razjasnimo nekaj. Če bo predsednica von der Leyen želela izpeljati nov zeleni dogovor, zato potrebujemo novo zakonodajo ali potrebujemo pravo izvrševanje že obstoječe zakonodaje. In še nekaj specifičnega v Grčiji. Kot veste, se mi soočamo z težko situacijo naših eh, zasebno-javnih partnerstv in eh, v zvezi z našimi elektrarnami. Zato potrebujemo 600 milijonov evrov in da bi imeli novo elektrarno v povezavi s PPC in z novo energetsko mešanico. Zato pa potrebujemo podporo komisije. Hvala. Gospod Tobišovski. Najlepša hvala, gospa predsedojoča, čestitke, gospa direktorica. Rad bi povedal naslednje in zastavil vprašanje v zvezi z premogovniškimi regijami v Evropi. Te regije se morajo potruditi, zato bo prišlo do tranzicije, pri tem pa bo prišlo do hude izgube delovnih mest. Komisija je priznala, da obstaja to tveganje boste vi ocenili takšen prehod? Kakšni bodo stroški tega in kakšne bodo koristi? Gospod Krišnkovski je že zastavil vprašanje v zvezi s predlogi Ursule von der Leyen in da bi uvedli nekakšno, nekakšen davek na emisije. S tem predlogom naj bi nekako zaščitili naše evropske proizvajalce v tekmi z globalnimi tekmeci. Kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi? Hvala. Hvala lepa, gospod Kajer. Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, tudi sam čestitam gospe generalnej direktorici za imenovanje. Moje vprašanje se nanaša na povezovanje sektorjev. Videl sem, da več sektorjev lahko pomaga pri doseganju podnebnih ciljev, vendar pa se mi zdi, da se politika temu ne posveča dovolj. Tukaj leži velik potencial. Zanima me, kaj vi menite o tem. Najlepša hvala. Gospod Flego. Hvala vam, gospođo predsedala. Hvala, gospa predsednica. In hvala za to, da obravnavamo to zelo pomembno temo. V naslednjih petnih eh, letih bomo prav gotovo dobro sodelovali. Jaz bom danes govoril o izvajanju, tako kot so tudi že drugi kolegi, kajti seveda Eh, so države članice pripravile eh, podnebne načrte. Nekatere države so, imajo više ambicije, druge manjše ambicije. In mislim, da bi bilo zelo dobro, če bi komisija napravila transparentne in konkretne ocene teh načrtov in da tudi omenijo konkretne um, pomankljivosti teh načrtov tako, da se motivirajo države članice, da maksimalno na tem delajo? Ali komisija razmišlja tudi o kaznovanju neambicioznih nacionalnih načrtov in če da, na kakšen način? Kelly. Gospod Kelly. Tudi sama vam čestitam, eh, gospa Jürgensen sem poročevalec za področje energije in nisem presenečen, da je prišlo do odstopanj med našimi cilji in nacionalnimi načrti. Zelo omahovali so pri tem, da bi se zavezali za cilj doseganja 30 odstotkov eh, manjših eh, emisij. Zato je pomembno, da komisija ve, da bo nadzor in poročevanje ključnega pomena. Čez poletje sem delal na tem področju. Veliko ljudi mi je dejalo, da obstajajo ovire pri dostopu do omrežja. Bi komisija mogoče opravila mogoče dvoletno poročilo? o tem, da ugotovi, kaj se dogaja v teh državah in da odpravi te ovire. Gospod Peterson ima prav, ko pravi, da bo palica ravno tako pomembna kot korenček. Najlepša hvala, gospa Tusson. Najlepša hvala. Tudi sama bi rada čestitala gospe Jürgensen. Fosilna goriva so nevarna še vedno prejmejo ogromno naložb iz Evropske unije in držav članic. Komisija nam je januarja povedala, da so od leta 2014 do 2016 vsako leto uložili 55 milijard eh, evrov. V Evropski uniji imamo države članice, med njimi tudi Francija, ne želi več financirati fosilnih goriv kaj ti vsi vemo, da to ne drži. Kaj boste vi storili, da boste prisilili k transparentnosti te države in da začnejo spodbujati uporabo obnovljivih virov energije in da boste dosegli doseganje zastavljenih ciljev in da bomo resnično začeli vlagati v obnovljive vire energije do leta 2050? Um, ja. Hvala lepa, gospod Roksland. Uh, house, like to... Najlepša hvala, glede na to, da je z nami Danka, bom tudi sam govoril dansko. Čestitam vam, Dite, za imenovanje. Rad bi povedal nekaj v zvezi s ceno mm, trajnostne energije, ki jo je imela, eh, ki jo je tukaj podala komisija. Komisija vedno znova precenjuje ceno trajnostne energije, še posebej, ko gre za vetrno energijo in sončno energijo. veliko teh cen je dosti nižjih, kot so refinične cene za leto 2013. V Severnem morju gradimo veternice, ki so dosti cenejše, kot eh, trdi komisija. Nevarno je, da tako drago ocenujete trajnostno energijo, kajti s tem bi spodkopali doseganje ciljev. Kaj boste vi storili za to? Najlepša hvala, gospod Belami. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Čestitam vam za imenovanje. Sam bom govoril francesko eh, in rad bi zastavil bolj specifično, konkretno vprašanje, ki zadeva tudi Francijo, še posebej, ko gre za umetna jezera v hidroelektrarnah. Kot veste, je v javnosti veliko razprav o tem in glede tega, da bi z odpravo teh hidroelektraren lahko povzročili destabilizacijo tega sektorja. Kakšne vaše stališče glede tega in glede na to, da je treba storiti vse, da ne bi destabilizirali tega sektorja in da bi zagotovili čim bolj razogličeno energijo na evropski ravni? Hvala lepa. Hvala lepa, gospa Vajs. Najlepša hvala. Čestitke, dite. Veliko dobrih vprašanj smo danes slišali. Strinjam se tudi z mojim kolegom Nilsom glede podatkov v zvezi s cenami. Rada pa bi zastavila drugačno vprašanje in to je komunikacija o izvajanju v tranzicijskem obdobju, ki se ravno začenja. Imamo lažna dejstva, lažne novice, lažne podatke, imamo tudi sramotenje, moramo pritegniti tudi nevladne organizacije, ampak tudi širše in bolj raznolike skupine interesnih skupin in državljanov, da jih prepričano, da so in da ostanejo mirni, da bomo poskrbeli za vse in da bomo jasno opozorili na sistematske grožnje, ki bi jih, eh, kar bi lahko upravili preko komunikacijskih sistemov v Evropi, da bi delovali vse večdisciplinsko, meddisciplinsko in tudi s pomočjo Digicom, torej direktorata za komunikacijo. Gospod Gonzales Casares, čestitke gospa Jürgensen za imenovanje. Pred vami je zelo težka naloga, vendar pa tudi zelo pomembna leta 2003 smo menili, da lahko posodobimo eh, naše cilje. Bomo sedaj počakali do leta 2023, zato da bomo resnično lahko spremenili naše cilje pod vodstvom gospe von der Leyen. Rad bi omenil tudi pravično tranzicijo. Tam imamo največjo elektrarno v Španiji, v Galiciji. Imeli smo termoelektrarno na premog, potem so opustili premog, zaradi tega, ker so vedeli, da je to treba storiti. Kako bi lahko mi njim sporočili strani komisije, da bi verjeli v pravično tranzicijo? Gre namreč za stotine delovnih mest. Vem, da so takšne regije tudi drugot po Evropi, ki jih bodo ti ukrepi zelo prizadeli. Rad bi izvedel tudi, kakšne ukrepe predvidevate, v zvezi s poročilom o napačnih podatkih o energetski učinkovitosti. Najlepša hvala, gospa Paulus. Najlepša hvala, tudi sama vam čestitam za imenovanje Seveda se zavedam, da je pomembno pri strateških nacionalnih načrtov doseči sodelovanje. 11 držav članic pa še vedno ni zastavilo roka za opustitev uporabe premoga, kar je nujno potrebno za doseganje naših podnebnih ciljev. Ambicije niso zadostne za doseganje ciljev do leta 2050, um, ehm, ravno tako ne za doseganje pariških ciljev. Mogoče bi lahko prešli iz tega letnega scenarija na proračunski scenarij, kajti mi se moramo vprašati, koliko oglika bomo izpustili, ne pa do katerega leta bomo izpustili toliko emisij. Vse države na svetu se bodo morale soočiti s tem izzivom. Mar mi ne menite, da bi mi morali postati vodilni pri elektrolizi, membranah, uporabo takšnih novih tehnologij in še vprašanje energetske učinkovitosti. Se opravičujem, vaš čas je potekel. Hvala lepa, gospa Kumpula Natri. Najlepša hvala. Tudi sama bi vam rada čestitala za vaše imenovanje, želim vam veliko uspeha in pa dobro sodelovanje. Mislim, da ni več časa za nova vprašanja, zato se bom vrnila na vprašanje našega koordinatorja glede baterij. Mi namreč spremljamo zakonodaje, želeli bi odpravili emisije, zato pa potrebujemo več prožnosti, več pametnih omrežij in da imamo tukaj zelo ambiciozne cilje glede baterij in tako dalje in da bi vzpostavili evropski ekosistem. Boste vi nadaljevali s tem delom? Moje sporočilo se glasi: koordinirajte, koordinirajte, koordinirajte. Če ste prisluhnili govoru von der Leinove, potem vidite, da je omenila tudi oglični davek. To seveda zahteva veliko sodelovanja, veliko sodelovanja med različnimi direktorati in če boste vi lahko začeli s tem delom, potem uredom še nacionalni akcijski načrti, treba je poročati o različnih sektorjih, zato prosim, da olajšate delo državam članicam in da koordinirate to delo. Hvala. Najlepša hvala. Gospa Karvaljo. Še gospod Eler preko gospe Karvaljo. Gospod Eler me je zaprosil, da zastavim del vprašanja v njegovem imenu sinergija med programom Obzorje Evropa in eh, inovacijskim skladom. Lahko povežemo orodja iz teh dveh skladov, če projekti Savko za nizko eh, oglično še vedno delujejo. Če bi imeli specifične cilje v skladu ETS, inovacijskega sklada, če boste k temu pritegnili tudi regije. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Toja. Tudi jaz želim prisrčno pozdraviti generalno direktorico in hvala tudi za to jasno predstavitev tega področja. Um, ampak meni gre predvsem za konkretna vprašanja za posamezne države. Uh, Torej, kar zadeva nedoseganje standardov strani nekaterih držav članic, torej, kakšni bodo ukrepi, da um, zagotovite izboljšanje. E, v svetu so nekatere države članice hotele zamegliti ta zaostanek, um, kar ne bi bilo pravično do držav članic, ki dosegajo te cilje. Ali se bo komisija temu uprla? Um, um, gre predvsem tudi za odgovornost. Potem, um, kot parlament, smo že sprejeli eh, svežen eh, svet, pa še zaostaja pri tem. In ta svežen pri um, ekokompatibilnem načrtovanju um, je bil v parlamentu sprijet, v svetu pa eh, to uh, tam je optičalo. Potem seveda tudi vprašanje Merkosurja, ali lahko poveste kaj o tem. Najlepša hvala, še zadnji gospod Blos. Um, thank you, Mrs. Jorgensen. Um, thanks for coming and good luck for, for you. Najlepša hvala, gospa Jürgensen, veliko uspeha vam želim. Znanstveniki pravijo, da smo tik na tem, da zaidemo v podnebno katastrofo, zato od vas veliko pričakujemo. kakšne konkretne ukrepe predvidevate vi, da bi resnično dosegli cilja 55 odstotkov v gradbenem sektorju? Slišali smo tudi veliko o opustitvi premoga. Vemo, da je to najhitrejši možni ukrep. Kako boste prepričali države članice? glede tega, da to res nujno potrebujemo, da to prinaša ogromno koristi tudi glede zdravja, da bo to um, cenejše za industrijo, da bomo s tem ustvarili delovna mesta. Kako jih boste prepričali? In še osebno vprašanje. Kaj je za vas najpomembnejša prioriteta v tem trenutku? Hvala. So, see, <laughs> an uh, Hvala. Kot vidite, smo znova dobili seznam vprašanj in pripričana sem, da bi kolegi izpostavili še druga, če bi imeli več časa. Zdaj pa vas prosim, da še enkrat odgovorite na zastavljena vprašanja, eh, kolikor vam bo to pač uspelo v okviru časovnih omejitev. Hvala, gospa predsednica, hvala še enkrat vsem za toplo dobrodošljico in za vprašanje in odgovore. No, tile moji zapiski so vse bolj nečitljivi, vedno težje jih je dešifrirati, ampak potrudila se bom po najboljših močeh vam odgovoriti in združiti vaše vprašanja v skupine, kolikor se bo dalo. Prosim pa za vaše potrpljenje, če ne bom na kaj odgovorila dovolj jasno, če na kaj sploh ne bom odgovorila, me opozorite, ampak tako ali tako se bom vrnila tudi na kak poznejši sestanek. Več vas je govorilo o državljanih, o angažmaju državljanov, o naši zmožnosti jasno komunicirati, zagotoviti, da ni lažnih novic in tako pritegniti državljane v delo, ki ga upravljamo. Začela bi kar s tem. Ker se mi zdi, da so evropski državljani pravzaprav bistvo, v samem bistvu eh, tega, eh, kar počnemo. V zadnjih letih smo zaznali velik angažma v dialogu z državljani, v forumih, recimo na portugalskem. Veliko ljudi eh, se tega udeleži, potem mm, opazan je tudi velik angažma pri podnebnih vprašanjih in mislim, da se je treba opreti na tisto, kar smo že dosegli, nadaljevati z, z aktivnim vključevanjem državljanov. Seveda se ne strinjamo vedno vsi po Evropi, po sektorjih, po generacijah. V našem sektorju pa je treba zagotoviti, da prisluhnemo vsem različnim pogledom, različnim pomislekom. In eh, če berete politične smernice Ursule von der Leyen, boste videli sklice na različne akterje v naši družbi, sklice na vključujoče procese, na regije, države, industrijo, civilno družbo, mlade in starejše. In eh, to je po mojem začetek pomembnega procesa komunikacije in sodelovanja eh, oziroma vključevanja in upam, da bomo k temu prispevali v največji možni meri. Vi kot poslanci Evropskega parlamenta, neposredno izvoljeni predstavniki evropskih državljanov, boste seveda imeli bistveno vlogo v prihajajočih letih pri tem. Nekateri ste omenili različne stebre energetske unije. Seveda gre za boj proti podnebnim spremembam, za trajnostno, čisto energijo, seveda pa obstajajo tudi drugi stebri in drugi vidiki, na katere moramo biti pozorni. Upam, da sem bila glede tega dovolj jasna in da sem dovolj jasno povedala, da se bomo držali smernic in ključnih elementov naše energetske politike, energetske varnosti, vloge plina v tem okviru. Potrebe potem, da, da je treba seveda eh, vključiti večjo uporabo plina, eh, ko gre za zelen energetski prehod, eh, tega, da se da se v, v čim manjši meri uporablja predlog, eh, premog in tako naprej. Spraševali ste eh, glede tega, da niso vsi energetsko-podnebni načrti dovolj jasni glede fosilnih goriv, kakšen je naš namen pri obravnavi fosilnih goriv. Eh, Poleg tega ste spraševali tudi, kaj storiti, če nacionalni energetsko-podnebni črti ne zadostujejo, če ne zadostujejo za doseganje ciljev, če niso dovolj konkretni in natančni in tako naprej. Naj podam nekaj splošnih pripomb glede tega. V poleti smo prejeli osnutke načrtov in to je pomembno. Gre torej za nek umestni korak, pri katerem lahko pregledamo osnutke. Uh, in državam članicam pošljemo zelo natančne povratne informacije in pripombe. Nekatere države so bliže ciljem kot druge, nekatere so že izpolnile cilje za leto 2020, so jih celo že presegle, pri nekaterih sektorjih drugot pa še niso dosegle dovolj napredka. Gre torej za umestni korak. To so osnutki. In na podlagi teh osnutkov nam je uspelo pripraviti specifična priporočila osnutki poročil so tudi pomembni, ampak tudi to je umestni korak. Bistvena pa bodo končna poročila, ki bodo pripravljena konec letošnjega leta. Nacionalni načrti so seveda politične zaveze, je pa to tudi obveznost v okviru eh, regulativnega okvira, v okviru zakonodaje, ki je bila sprejeta. Na voljo imamo tudi kar nekaj instrumentov, kot je to običajno pri Evropskem zakonodajnem okviru za zagotavljanje pravega in ustreznega izvajanja, da zagotovimo, da države članice izpolnijo svoje obveznosti, ki so jih sprejele pri sprejeti zakonodaji. Srednjeročno je pomembno, da se osnutke načrtov izboljša, kot smo zahtevali. Kot rečeno, veliko dela teče na tehnični in politični ravni. Eh, Poznaje ta mesec se bo sestal svet eh, ministra za energijo. Potem na koncu bo treba oceniti še končna poročila in ugotoviti, kje smo, kar zadeva cilje, kar zadeva raven ambicij, eh, kar zadeva specifike, torej konkretne pobude in ukrepi in potem bo treba ugotoviti še, kakšen, kateri bo najprimernejši odziv na vse to. Zdaj pa naj se vrnem na državljane. Nekateri ste govorili o energetski revščini, to še vedno ostaje pomembno vprašanje, ki se ga bo treba lotiti. Vsi vemo, da so v različnih delih Evrope različni pomisleki, v različnih državah članicah, pa tudi v različnih regijah odzivi javnosti, ki smo jim bili priča pri določenih pobudah, recimo kakšen gospodarski in socialni učinek energetske politike, cen energentov. No, v političnih smernicah je govora o pravičnem prehodu, o eh, različnih eh, socialnih skupinah in sklad za prilagoditev na prehod ponuja tudi jasnejše usmeritve za delo v prihodnje. Zastavili ste tudi vprašanje glede izvajanja. Nov zeleni dogovor in vizija o političnih smernicah zanima vas, ali gre le za izvajanje zakonodaje, ki smo jo sprejeli, ali eh, bomo pripravili tudi nove zakonodajne pobude. Mislim, da je v političnih smernicah jasno zapisano, da se bodo pripravile nove pobude pri skladu za pomoč pri prehodu na področju podnebne politike in tako naprej. Pri našem delu se moramo opreti predvsem na učinkovito izvajanje, če želimo doseči če boljši napredek, kot smo ga že. Spraševali ste tudi o, eh, oglič, o davku na oglik. Več časa bom namenila razmisleku o tem vprašanju v prihodnje, saj je to res eh, omenjeno tudi v političnih smernicah. Zaenkrat žal ne morem biti bolj natančna glede tega, kako naj bi se to vzpostavilo ker so potrebne še natančne analize in na to se je treba pripraviti. Službe komisije bodo morale analizirati tako uhajanje uh, eh, viroglika, pa tudi analizo gospodarskih učinkov, pravna vprašanja, ki so s tem povezana. Uh, Eh, pri naših mednarodnih obveznostih eh, in tako dalje. Tako da tu bo vsekakor še zanimivo, ampak eh, kaj dosti bolj natančno v tem trenutku žal ne morem biti. Ja, spraševali ste tudi o skladiščenju, o inovacijah in tehnologijah, o združevanju sektorjev o tem, kako doseči združevanje sektorjev in integracijo. Mislim, da smo zaenkrat še v zgodni fazi kartiranja tega, kaj bo treba storiti, kaj vse to pomeni. Povezovanje sektorjev, integracija sektorjev, mislim, da imata ta dva izraza malce drugačen pomen. Treba najprej ugotoviti, kaj sploh kateri izraz vse pomeni. Um, potem ugotoviti, kaj je treba storiti. In to je zelo kompleksno, ko gre za, pove, ko gre za povezovanje sektorjev, ki uporabljajo različne vrste energije, je to seveda po sami naravi kompleksna naloga. Potem je tu še pomemben element, tehnologija, ki je za to potrebna, skladiščenje je eno vprašanje, vodik drugo, tehnologija je že del odgovora, ampak uporaba tehnologije in kako se tega lotiti na najboljši način v industriji, v gospodarstvu, pri konkurenčnosti, vse to so pa vprašanja, na katerih bo še treba delati v prihodnosti. Tako da se bomo k temu še vrnili tudi v vašem odboru. Energetska učinkovitost, tudi to ste omenjali predvsem kar zadeva hiše in stanovanja. Energetska učinkovitost ima še vedno velik potencial, smo pa že dosegli napredek, da ga čim bolje izkoristimo. Če si pogledate situacijo glede stavb v Evropi, je pri nas veliko čudovite stare arhitekture, starejših eh, stavb in hiš, ampak treba je ugotoviti, kako eh, naše grejeno okolje oblikovati, da bo čim bolj energetsko učinkovitejše. Seveda je tu vrsta vprašanj, ki jih je treba upoštevati, potrebujemo javno in zasebno financiranje, torej javne, javne sredstva in zasebne naložbe. In pri tem je treba zagoviti sodelovanje med različnimi političnimi področji, In to je seveda odraženo tudi v predlogu komisije za večletni finančni okvir. Mislim, da sem zdaj odgovorila na, več, na vsaj na večino vprašanj. Če pa na katero nisem, se z veseljem še vrnem. Aha, še nekaj, čisto za konec. Spraševali ste, specifično o nacionalnih vprašanjih, v Grčiji recimo, v Franciji, subvencije za fosilna goriva recimo. No, prejšnje službe poznam nekatere specifične primere, ampak ne vem, če je primerno, da zdaj to omenjam. Gre za določena nacionalna podjetja in nacionalna vprašanja, ki jih poznam ampak se z njimi še vedno ukvarjam z vidika energetske politike. Treba upoštevati različne cilje, ki jih imamo, konkurenca na notranjem trgu, energetska varnost in naši cilji za doseganje ustreznega deleža obnovljivih virov energije, zmanjšanja emisij in podobno. Kar zadeva vprašanje o fosilnih gorivih. Kako ukrepamo glede tega? No, kot rečeno, to so nacionalni energetsko-podnebni načrti in če država ni jasno opredelila svojih namenov glede subvencij za fosilna goriva, smo jih pozvali naj eh, bodo natančnejši in pojasnijo svoje namere na tem področju. Vem, da je že zelo pozno, hvala, da ste mi omogočili toliko časa za govor in se vam zahvaljujem za prvo razpravo. Hvala. Hvala, da ste se odeležili današnjega sestanka. Hvala kolegom za izraženo zanimanje. No, potrebujemo zelo učinkovit generalni direktorat za energijo. V vas polagamo velike upe in upam, da se bomo eh, znova hitro srečali in nadaljevali z razpravo. Kolegi, sestankom še nismo končali. Jaz vas že toliko ur poslušam, tako da vas prosim, da mi dovolite še 10 sekund, da se stankom zaključim. Tako. 25. in 26. septembra bo potekal naslednji sestanek našega odbora, današnji sestanek pa je končan. Hvala lepa.